to, to not to have everything at the end yeah. for the system to collapse. No? Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we. Kolegice in kolegi, začeli bomo sejo. Mislim, da je skrajni čas. Ne moremo več čakati. Ne želim, da ne bi mogli obravnavati vseh točk na dnevnem redu. Pozdravljamo vse, ki ste tukaj, začnimo s prejetjem dnevnega reda. Zaenkrat nimamo dobenih predlogov za spremembo dnevnega reda in če v tem trenutku ne bo komentarjev, potem bomo dnevni red sprejeli. Predlagam, da se tako lotimo naslednje točke na dnevnem redu in to so sporočila predsednice. Popovdan bomo v drugi dvorani, to bom ponovila tudi po koncu sestanka, ampak vseeno zapomnite si, da bomo popovdan torej v drugi dvorani. Še eno sporočilo. Tisti, ki se spomnite pobude Erasmus za regionalne in lokalno izvoljene predstavnike, sedaj končno napredujemo s to pobudo. Pripravljeno bo natančno sporočilo, ki ga boste takoj, ko bo pripravljeno, tudi dobili. Vseeno pa vas želim obvestiti, kje točno smo trenutno. Imeli smo sestanek med institucijami, odborom regij, parlamentom in komisijo, izmenjali smo si mnenja v zadnjih nekaj mesecih, sedaj pa pripravljamo proračun za letošnje leto. Verjetno se spomnite, da je bil to pilotni projekt v sklopu leta 2010 in 2011, ampak komisija zaradi različnih razlogov ni bila pripravljena na izvajanje teh programov. Sedaj pa smo storili korak naprej. Predlog, ki smo ga sklenili z Evropsko komisijo, je naslednji. Pripravili bomo projekt, ki bo trajal šest mesecev, razdeljen bo v več elementov, sedaj izbiramo kandidate za ta projekt. Postopek izbire kandidatov je odprt za vse trenutno izvoljene lokalne regionalne predstavnike. Upoštevali bomo tudi ravnotežje med spoloma in pa geografsko ravnotežje izbrani kandidati bodo sodelovali v posebnih dogodkih v času dneva odprtih vrat. Poleg tega pa bomo imeli tudi postopek obiskov evropskih mest in regij v sklopu učenja in izobraževanja ter zaključni seminar. Takšna je trenutna struktura tega projekta v skladu s predlogom komisije kot sem dejala, smo o tem razpravljali tako z našimi predstavniki, kot tudi s predstavniki odbora regi. Opažamo torej napredek. Tretja točka na današnjem dnevnem redu. Poročilo na lasno pobudo gospoda Kadeka o strategiji kohezijske politike Evropske unije za Atlantsko regijo predlagam, da gospod Pedek kar začne s predstavitvijo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej naj povem, da z žalostjo ugotavljam, da strategija za Atlantsko regijo očitno ni tema, ki bi zanimala kolege v tem odboru, ampak Evropsko komisijo vendarle ta tematika zanima tudi odbor eh, regij se je navdušil nad to tematiko in upam, da se bo to navdušenje preneslo tudi na vse ostale moje kolege v prihodnih tednih. Hvala lepa vsem, ki ste danes prisotni. Na vse zadnje vas je kar nekaj v dvorani. V Franciji je danes praznik. Verjetno so menili, da me danes ne bo na sestanek in so si rekli, no, potem pa nima smisla, da pridemo. Kakorkoli že, gospa predsednica. Odbor mi je zaupal pripravo poročila o strategiji kohezijske politike za Atlantsko regijo. Odbor regij je tudi pripravil prvo resolucijo o tem vprašanju marca leta 2011. Takrat smo rekli, da bi morali pripraviti makroregionalno strategijo za vrste v tem morju. Na pobudo parlamenta so države članice skupaj s komisijo sprejeli ambiciozno strategijo tudi za Atlantski ocean pozdravljen tudi odločno politično mobilizacijo posameznih regij in izvoljenih predstavnikov v teh regijah. Odbor regij je potem podal pobudo, da se pripravi ta strategija. Vzpostavili smo Atlantski forum, sam tam zastopam parlament. Namen tega foruma pa je, da usmerja pilotne projekte, da usklajuje delovanje posameznih akterjev. Pripravil bo tudi akcijski načrt in sicer do konca letošnjega leta. Ta akcijski načrt bomo morali seveda prilagoditi naslednjemu večletnemu finančnemu okviru, operativnim programom skohezijske politike in drugim programom. Namen mojega poročila pa je, da podam posamezne predloge, s katerimi bomo opredelili politične pridnostne naloge v okviru akcijskega načrta. Atlantska regija ima seveda posebne značilnosti, to je zelo dinamičen morski prostor, veliko je tam turizma, ribolova, ribogojništva, različnih drugih dejavnosti, tako trgovinskih kot industrijskih. To območje je seveda zelo pomembno za zahodni del Evrope, poleg tega je to strateško pomembno območje. To je tudi obmejno območje v Evropski uniji, kar seveda pomeni, da je tesno povezan s preostalim delom. Seveda te težave presegajo nacionalne meje in zahtevajo politične odgovore na območju ob Atlantski obali. Želimo si, da bi bila ta strategija makroregionalna, da bi spodbujala sinergije med različnimi instrumenti in ravni delovanja, ki so še vedno v politikah prostorskega načrtovanja. Makroregionalni pristop bo omogočil tudi sodelovanje akterjev na terenu pri opredelitvi in izvajanju ciljev strategije. V poročilu predlagam, da se strategija oblikuje na dveh področjih. Pri načrtovanju pomorskih in kopenskih prostorov podariti je treba povezovanje med kopnim in morjem, spodbuditi je pa je treba tudi gospodarske strukture za poslovanje, oblikovati ustrezno industrijsko politiko, ki je prilagojena posebnostim tega območja. Kar zadeva prvo tematiko, ta strategija bo omogočila usklajevanje vseh človeških dejavnosti, vplivala bo tudi na morsko okolje, zato predlagam, da se vzpostavi ustrezna stalna struktura za usklajevanje vseh pomorskih vprašanj. Upoštevati bo treba čez nacionalne in medpanožne dejavnike. Ohraniti je treba tudi biotsko raznolikost, ekološko ravnovesje, zmanjšati oglični vtis. Strategija naj bi izboljšala tudi zmogljivosti za preprečevanje in upravljanje tvegan v Atlantskem oceanu, zlasti v primeru nesreč naravnih katastrof in kaznjivih dejavnosti. Vse to bo treba dopolniti in okrepiti tudi z ukrepi z področja teritorijalne kohezije. Evropska komisija v svojem poročilu novembra tega ni veliko omenjala, zato si resnično želim, da bi ta strategija prispevala k večji dostopnosti atlantskih regij, ki so danes res obmejne odročne regije. Več bomo morali vlagati v medsebojno povezanost različnih omrežij prometnega električnega in drugega, povezati bo treba morje in kopno, spodbujati je treba razvoj pomorskih avtocest, ker bomo s tem povezali te regije s prostarjem delom Evrope. Sedaj pa še druga tematika iz mojega poročila, industrijska politika za Atlantski ocean. Strategija želi spodbuditi rast in zaposlovanje v pomorskem sektorju ima ogromen gospodarski potencial, tudi ko gre za tako imenovano modro rast zaradi pomorskega prometa, ladijske industrije, ribolova, ribogonišča, vsega tistega, kar sem že prej naštel. Naložbe iz zasebnega sektorja bomo prav tako morali dopolniti z naložbami iz javnega sektorja. Oblikovati bo treba projekte na področju raziskav, inovacij, poklicnega usposabljanja, razvoja grozdov, naložb malih in srednjih podjetij. Pomorska politika je seveda ključnega pomena za konkurenčnost tega območja in mislim, da te priložnosti ne bi smeli izpustiti. Sedaj pa bi se rad lotil še samega izvajanja strategije. Akcijski načrt bo seveda prilagojen naslednjemu večletnemu finančnemu okviru, izvajali ga bomo do leta 2014. Seveda bo to usklajeno s eh, ostalimi politikami v Evropski uniji. Upoštevati bomo morali tudi bolj odročne regije, potem čez morske departmaje in ozemlja. Sodelovati bo treba z regionalnimi, lokalnimi, javnimi in političnimi organi ter z organizacijami civilne družbe in tistimi zasebnega sektorja. V tem poročilu najdete tudi načine sodelovanja. Mislim, da je ta struktura akcijskega načrta dobra in da bi lahko pomagala tudi partnerjem pri razmišljanju o tem, kako sodelovati. Te izkušnje bomo izkoristili in jih nadgradili. Strukturni sklad in ta strategija bosta pravzaprav ključnega pomena v okviru kohezijske politike, ki jo bo treba povezati z raziskavami, energijo, okolje, mednarodnim sodelovanjem, ribolovom. Evropska investicijska banka bo pri tem sodelovala. Uh, tudi države članice s svojimi lokalnimi in regionalnimi akterji in politikami bodo k temu prispevale. Strategija bi čim bolje morala izkoristiti obstoječe finančne vire, ne bi smeli vzpostavljati novih proračunskih instrumentov, bolje je treba usmeriti obstoječe politike v teh sektorjih in sicer jih je treba preusmeriti na Atlantsko regijo. Poleg tega bi morali skleniti tudi obvezne pogodbe o partnerstvih. Sam bom vložil predloge spremen po tej smeri, tudi ko gre za novo uredbo o strukturnih skladih. Potrebujemo tudi ustrezno upravljanje tega akcijskega načrta. Enotno okence je treba vzpostaviti za posamezne akterje, vzpostaviti povezave med njimi. Atlantska strategija je danes seveda predmet splošnega soglasja med institucijami, državami članicami in regijami. Tudi parlament se je aktivno vključil v delo in s tem se mi zdi, da smo dali nov zagon temu procesu. Upam, da se bo Evropski parlament še enkrat zauzel za ta ambiciozni projekt, ga odločno podprl, s tem, ko bo podprl tudi moje poročilo. Seveda sem pripravljen še naprej sodelovati z vami in sporočevalci v senci pri vseh tistih točkah, ki vam kakorkoli povzročajo države. Hvala. Najlepša hvala, Ana. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospa Perez. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rada čestitala gospodu Kadeku za to izvrstno poročilo, ki ga je predstavil. Sama podpiram to poročilo in naj povem, da smo tudi ostali kolegi v odboru regiji zainteresirani za to vprašanje. Lahko računate name, skupaj z vami bom branila to politiko, ki je zelo pomembna tudi za nas. Par predlogov bi imela vzpostavitev makroregionalne strategije za Atlantsko regijo je pomembna, zato ker bomo s tem ponudili skupno perspektivo glede tega, kako se lotiti težav, s katerimi se soočajo atlantske države in regije. Kot je rekel že gospod Kadek, pomorsko raziskovanje, preprečevanje in upravljanje tvegan, gospodarski in drugi izzivi. Na kratko bi rada izpostavila par vprašanj, če smem. V poročilu sem pogrešala bolj jasno referenco na to, kako pomembno je pri tej strategiji, da temeli na večstopenskem upravljanju. Bolj tesno je treba vključiti tudi regionalne in lokalne javne organe, vse zainteresirane strani zasebnega sektorja in organizacije civilne družbe. Tudi posamezne mreže, ki delujejo na medregionalni ravni. Atlantski forum bi moral ostati prisoten na tem področju vsaj do leta 2014, zato da bi bolj aktivno in stalno vključeval lokalne, regionalne in ostale akterje, ki trenutno niso člani tega odbora, ki se ukvarja s pilotnimi projekti. Zato se mi zdi zelo pomembno, da zagotovimo ravnoteženo rast med posameznimi regijami in ozemlji. Spodbujati je treba tudi urban razvoj v teh makroregijah. Pomembno je, da vključimo v strategijo tudi spodbujanje raziskav, razvoja, da spodbudimo sodelovanje med raziskovalnimi centri, ki imajo sedež v atlantskih regijah, še posebej, ko gre za tiste centre, ki se specializirajo za pomorsko in morsko okolje. Potem pa še energetska vprašanja. V zvezi s tem se mi zdi, da bi morali bolj spodbujati sodelovanje med atlantskimi regijami, zato da bi razvili tudi nove energetske vire, naprimer veterna pomorska energija, ki temeli na platformah, ter energija, ki bi jo pridobili s pomočjo plimovanja in valov. Potem pa bi morali, vsaj po mojem mnenju, posebno pozornost posvetiti ponovni industrializaciji tistih, regiji, ki so trenutno v zatonu. Spodbuditi je treba pristaniško dejavnost, zato ker je pristaniška dejavnost povezana tudi z drugimi industrijskimi dejavnostmi. Verjetno bi potrebovali tudi ustrezen mehanizem za izmenjavo uspešnih industrijskih praks med vsemi atlantskimi regijami. Zato se mi zdi res pomembno, da ustrajam na tem, kako pomembno je spodbujati trajnostni turizem, zaščititi je treba ekosistem in biotsko raznovrstnost v tej regiji. Na koncu pa bi rada dodala še to, da bi lahko v svojo preglednico vključili tudi druge dejavnosti, naprimer izjema dobrih praks, ki bi jih lahko upoštevali tudi pri nadaljem načrtovanju akcijskega načrta. Naprimer, svit, socialna kohezija, ko gre za življensko okolje, potem Porto Novo, Hvala lepa gospodu Kadeku za izvrstno opravljeno delo. Bo pa moja skupina vložila tudi nekaj predlogov spremen. Hvala. Eh, eh, Najlepša hvala, Marija. Pat Gallagher, mislim, da ga ni tukaj. François Fonsi. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi naša skupina seveda podpira to makroregionalno strategijo. Atlantska regija je zelo pomembna in zanimivo je, da smo ravno tu spostavili to strategijo. Pravzaprav je to zelo primerno, ker bomo s tem odprli vrata tudi za evropske in regionalne politike. S tem si bomo zagotovili celovit pregled, to je za nas izjemno pomembno. Atlantske regije so označene na nek neprimeren način, vsaj v odnosu do prestolnice. Tudi v Franciji to velja, da gre za neke oddaljene regije. Pomembno je, da tudi vodje teh atlantskih regij nehajo obstajati samo kot neki odročni akteri, ampak bi se morali bolj aktivno zauzeti za to, da prevzamejo nadzor in se tudi bolje vključijo v celovito delo. Mislim, da bi se morali boriti proti temu, da bi te regije obravnavali samo kot neke odročne regije, ki so oddaleč nekako povezane z prestolnico, ampak z njo nimajo kaj dosti skupnega. Omenjate tudi pomorske avtoceste. Te morske avtoceste so sicer pojem, ki ga podpiramo, vendar se mi zdi, da seboj prinašajo preveč značilnosti kopenskih avtocest. Pri morskih avtocestah bi morali upoštevati tudi kabotažo. Na to ne smemo pozabiti, ko bomo ponovno oblikovali ta morski prostor. Posebej pomemben je pomorski promet za prevoz blaga, še zlasti v luči trajnostnega razvoja in v luči varčevanja. To so zadeve, ki so po mojem mnenju pomembne, ki bi jih morali vključiti v poročilo. Makroregionalna strategija je pomembna res je, da so pomorska območja drugačna od tistih, s katerimi se običajno ukvarjamo, ampak v okviru te strategije smo Evropski uniji omogočili, da potegne akterje z nacionalnega in regionalnega nivoja na evropsko raven, kjer se bomo potem vsi ukvarjali s to tematiko. Hvala. No, Najlepša hvala, gospod Samarži ni tukaj, tako da gos, gospa Marija Teres. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi kolegu Kadeku za izvrstno opravljeno delo. Hvala lepa, da ste vdahnili takšno dinamiko v to strategijo za Atlantski ocean. Podpiram ukrepe, ki jih predlaga, še posebej se strinjam z izbranimi tematikami. Povezati je treba morsko in kopansko okolje, spodbuditi je treba tudi gospodarsko tkivo v teh regijah, oblikovati industrijsko politiko, ki bo upoštevala posebne značilnosti tega območja, potrebujemo tudi stalno strukturo za usklajevanje. To delo bi nam moralo služiti kot navdih pri oblikovanju nadaljnih makroregionalnih strategij v Evropi, čeprav jih nekatere instance postavlja pod vprašaj. Te strategije bi morale predvsem poskušati preoblikovati tisto okolje, ki se pojavlja na mejah dveh držav. Tudi lokalne in regionalne akterje treba vključiti v delo. Pripričana sem, da bi tudi pri morebitni makroregionalni strategiji za sredozemlje morali uporabiti enaka načela in na nek način povezati socialno in gospodarsko tkivo. Tu govorite o tem, da bi morali tudi strukturne sklade bolj uporabiti pri teh makroregionalnih strategijah. V zvezi s tem imamo določene pomisleke. Regije ne morejo zanemariti tako pomembne strategije tudi pri samem financiranju iz skladov za regionalni razvoj, kot je naprimer FEDER. Tudi regije bi morale izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja cilj 3 in izkušnje z tega področja. Hvala. Najlepša hvala, Olči Flasak. Panove, ja bi htjel. Spoštovane gospe in gospodje, dovolite mi, da podprem to poročilo, ki opisuje potencijalna področja sodelovanja. Jasno podpira sinergije med različnimi ravnmi upravljanja ter različnimi instrumenti in orodji, ki jih imamo na voljo. Poročevalec je jasno trikrat dejal ne. Ne novega proračuna, ne nove zakonodaje, ne novih instrumentov. Všeč mi je, da je govoril o akcijskem načrtu. Ta bi moral vključevati tako javni kot tudi zasebni sektor. To je izjemno pomembno pričakujem, da bo vključil tudi dejavnosti od spode na vzgor. To je najbolj pomemben vidik tega dela. Veseli, mi, veseli me tudi, da je omenil izboljšave na področju preprečevanja katastrof in tvegan. Rad bi povdaril razvoj dejavnosti na področju reševanja. Zanima me, kako naj bi vključili periferne regije in odročne regije, ki so stran od celinske Evrope. Najlepa, najlepša hvala, Jan Obli. Państwo, ja chciałem e, e, bardzo serdecznie. Najlepša hvala. Rad bi z vsega srca čestitev poročevalcu. Pred sabo imamo dobro ravnotežen dokument. Na eni strani povdarja in opredeljuje glavne cilje, na drugi strani pa kaže, kako bi se morali odzivati in ravnati. Priča smo številnim razpravam o makroregionalnih strategijah. zaradi tega imamo tudi različna pričakovanja. Ampak tukaj, naprimer v točki 1 eh, oziroma 22, poročevalec govori o sinergijah, ki bi jih lahko dosegli. O sinergijah, ki prihajajo iz koordinacije evropskih politik v sklopu akcijskega načrta. Vprašanje koordinacije in na to tudi vprašanje pogojev. Ter upravljanja akcijskih načrtov se osredotočajo na prednostne naloge makroregionalnih strategij in to je izjemno pomembno. Potrebno je to torej razrešiti vprašanje operativnih programov. Kot je dejal gospod Vlasik, je pomembno tudi, da ne bomo izumljali novih finančnih instrumentov. To je zanimiv uravnotežen dokument. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rada čestitala gospodu Kadeku za to izvrstno poročilo. Hvala lepa gospodu poročevalcu za to, ker je skušal povezati med seboj Atlantske regije. Naj povem, da pogosto govorimo o povezavah med centrom in periferijo. Potrebujemo bolj primeren pristop. Makroregionalni pristop, ki ga predlaga komisija, je dober, ker bomo s tem poudarili ta pomemben odnos med centrom in periferijo. Pri atlantskih regijah se res pojavljajo težave z dostopom, priznavanjem in povezavami. Premalo povezav obstaja s temi regijami, premalo socialne in ekonomske kohezije najdemo na tem območju. Zato se mi zdi, da bo to poročilo res spodbudilo pristop, ki smo ga pripravili. Gospod Kadek je pripravil to poročilo in v njem omenil, da je strategija tista, ki bo upoštevala teritorijalno dimenzijo. Pomembno je, da se na teritorijalni ravni o tem pogovarjamo tudi v okviru programov in strukturnih skladov. Pomembna je tudi referenca na socialno kohezijo v teh območjih. Prav je, da govorimo o ladjedelništvu, pristaniških dejavnosti, o trajnostnem ribolovu, o ribogojnicah. Naj povem, kakšna je razlika med ekstenzivnim in intenzivnim ribolovom. Pomembno je, da zagotovimo boljše politično sodelovanje. Gospod Alfons je že podal nekaj predlogov, tudi mi jih bomo podali. Vsi ti predlogi gredo pravzaprav v smer, ki vodi k okrepljenemu sodelovanju in upravljanju na večjih ravneh. Na koncu pa bi rada povedala še to, da gospod Miguel Luis Parisa iz Evropskega ekosoka pozdravlja to poročilo. Danes, nažalost, ne more biti z nami. Včeraj sem se z njim pogovarjala, tudi gospod Kuervo in gospod King iz komisije, ki sta danes z nami, sta bila včeraj na sestanku. Resnično vas podbujam k temu, da preberete poročilo gospoda Parisa o tej strategiji. Mislim, da bo tudi to poročilo oziroma mnenje prispevalo k pristopu, ki ga oblikuje Evropski parlament. Hvala. Ah, Najlepša hvala, gospod Nilsen. Najlepša hvala. Bom govoril kar v švedščini, glede na to, da imam to možnost. Po mojem mnenju je to dobro poročilo, ki je dobro usklajeno z mislimi, z mislimi tega odbora, s to širšo podobo, ki jo imamo za regionalno politiko do leta 2014. Poročevalec je dejal, da regije sedaj vedno bolj sodelujejo v tej politiki, ampak mikro strategija, kot je pokazala Balska regija, kaže, da je potrebno to sodelovanje ustrezno upravljati. A se vam zdi, da so posod veliki interesi za sodelovanje regij? Kako bi zagotovili to sodelovanje, ta interes sodelovanja? Hvala nihče drug ni na seznamu za govor. Zanima me, če bi se še kdo oglasil, morda komisija. Evropska komisija, izvolite. Uh, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Zanimanjem smo prebrali poročilo parlamenta. To se sklada z našimi cili. Atlantska strategija je posvečena zagotavljanju rasti novih delovnih mest v priobalnih mestih in eh, področjih. Se sklada tudi strategijo Evropa 2020. Govorimo o modrem gospodarstvu, o trajnostnem gospodarstvu v tej atlantski regiji. nekaj točk, ki jih je podal gospod Kadek in pa tudi parlament. Ko smo v septembru oziroma oktobra pripravili to strategijo, smo se osredotočili predvsem na pomorske vidike, na samo morje. Govorili smo predvsem torej o samem morju, medtem ko se je vprašanje povezovanja med kopnim in morjem izkristaliziralo v času naših razprav s parlamentom. Tudi dostop do trgov je izjemno pomembno vprašanje. Razmišljali smo tudi, kako strukturirati akcijski načrt, ki ga želimo pripraviti, vsaj njegov osnutek, seveda do konca tega leta. Upoštevali bomo vse vaše predloge in mnenja iščemo zamisli od spodne na vzgor, strani regi, strani držav članic, strani zasebnega sektorja. Želimo mnenja vseh deležni, deležnikov v regiji, zato da bi pripravili zamisli za projekte, ki bi jih lahko financirali v sklopu novega večletnega finančnega okvira. Kakšna je inovacija te strategije? Ne želimo spodbujati deležnikov, da uporabljajo le sredstva, ki so na voljo v sklopu programa teritorijalnega sodelovanja. Potrebno je uporabiti vse možnosti financiranja, strukturne sklade, kohezijske sklade in pa tudi raziskave, ki izhajajo iz obzorja 2020. Irska, Portugalska, Španija, Francija, Združeno kraljestvo, vse te države, ki jih to področje zadeva, so pokazali veliko interese za sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi oblastmi, zato bi, da bi pripravili ključne zamisli raziskav in financiranja. Kot sem dejal, upam, da bomo lahko te zamisli iz lokalne in regionalne ravni pripravile zasebni in pa javni sektor k pripravi novih projektov, ki se bodo na to pojavili v naslednjih nekaj letih. Dejali smo, da naj bi Atlantski forum razpadel po letu 2013. To je bil eden od pogojev, za katere je svet menil, da so pomembni za izvajanje ustrezne strategije. Vseeno pa potrebujemo nekakšno spremljanje, stimulacijo te strategije. Morali bomo namreč leta 2020 odgovoriti na tisto končno vprašanje, kaj smo dobili s to strategijo. Brez spremljanja, brez političnega in upravnega nadzora bo težko pokazati, kakšne so bile dobre plati te strategije. In to je naš končni, cilj, končni cilj. Delež, deležnike želimo spodbuditi, da oni spodbudijo rast in nastanek novih delovnih mest in to bo pomembno tudi v razpravi s parlamentom v naslednjem letu in pol. Hvala. Gospod Kadek, Alan, verjetno boš želel odgovoriti, izvoli. Hvala lepa, gospa predsednica. Že na začetku sem rekel, da vas ni veliko, ampak ugotavljam, da ste soglasni, za kar se vam zahvaljujem. Če na hitro preletim vaše vprašanje in pripombe. Najprej Marija. Tebe je skrbilo predvsem upravljanje na večjih ravneh. Jasno je, da so regije in civilna družba tesno povezane s tem procesom. To je tista najbolj primerna raven za izvajanje to vrstne strategije. Kar zadeva forum, regionalni organi so člani odbora oziroma tega foruma, sodelujejo tudi pri delu foruma. Potem, kar zadeva strategijo za področje raziskav in razvoja, več vas je ugotovilo, da je to omenjeno v poročilu, ker je to izjemno pomembna tematika. Inovacije, razvoj, na tem bo res treba ustrajati tudi v okviru tega poročila. Enako velja za morsko energijo, za ponovno industrializacijo tega območja, kjer dejansko gre za ponovno industrializacijo teh regij. V zadnjih letih smo bili priča deindustrializaciji teh regij zaradi večjih razlogov, predvsem zaradi globalizacije, zaradi uspona držav BRIK. Zato bomo morali res delati na ponovni industrializaciji teh perifernih morskih regij. Pojem trajnostnega turizma je prav tako vključen v strategijo preko akcijskega načrta. To so prvi odgovori za Marijo. Je pa res, da z velikim zanimanjem pričakujem tudi predloge sprememb z njene strani. Kot poročevalka v senci iz skupine socialistov, seveda imaš pravico, da to storiš. Poročevalka v senci skupine zelenih se je z menoj oziroma poročevalec se je z menoj že pogovarjal. Ugotavljal je, da prestolnice nimajo vzpostavljenih dobrih povezav z regijami. Mislim, da bi morali regijam zagotoviti vso moč in energijo, ki jim pripada. Potem pomorske avtoceste. Res ne bomo delali samo morskih avtocest, temveč da bomo morali upoštevati tudi kabotažo, to je precejšen korak naprej tudi v luči varovanja okolja, ker bomo s tem zmanjšali emisije CO2. -ja. Marija Tereza je omenila kar nekaj tematik, hvala lepa tudi za vse prijazne besede, ki so letele na moje poročilo. Omenila je tudi nekaj pomembnih vprašanj. Zavezujoče, nezavezujoče, ne vem. Raziskave so pomembne, tudi Jan je to povedal. Kolega Vlasak, je izpostavil kar nekaj dodatnih vprašanj. Mislim pa, da bi morali še enkrat povedati, da ne gre za to, da bi porabljali več sredstev, enostavno ne moremo. Manj je treba porabiti in bolje izkoristiti sredstva, ki jih imamo na voljo. Zato bi morali vse te finančne vire ustrezno usmeriti. Torej ne več denarja, ampak bolje usmerjena sredstva. Ne bomo spostavljali novih struktur, na voljo imamo kontekst, ki nam omogoča, da dobro delamo, uporabiti je treba instrumente, ki jih že imamo na voljo, istočasno pa bi morali vzpostaviti tudi operativne programe, ki nam bodo omogočili večji napredek. Tudi Jan Olbrehtu se zahvaljujem za vse, kar je povedal o tem poročilu. Če se vrnem nazaj na operativni program, to je po mojem mnenju najbolj pomemben del na katerem bo treba res ustrajati in še delati. Ana je omenjala povezavo med centrom in periferijo, da so te povezave slabe, prav ima, govorila je tudi o splošnih povezavah v širšem smislu, tudi o teritorijalnih, gospodarskih povezavah, ki so nujno potrebne. O tem govorimo v poročilu kolega Nilsson je prav tako podal nekaj pripomb, rekel je, da bo seveda podprl predlagano poročilo, za kar se mu zahvaljujem. Vključevanje regij. Danes obstaja neke vrste navdušenje regij, ki so, ki so pomembno vplivali tudi na to atlantsko strategijo, vendar to ne preprečuje tega, da spodbudimo interes tistih, ki se še niso vključili v delo. Je pa res, da bi evropske regije morale veliko bolje prispevati k delu, ki ga upravljamo. To velja za vse atlantske regije, tudi za Andaluzijo, naprimer. Tudi v odboru regij v CMPR-u so opravili določeno delo, ki jasno kaže na to, da je v interesu regij, da se vključijo v strategijo. Če zaključim. Evropska komisija je nekoliko pojasnila svoje stališče. Sam se ne strinjam vedno s komisijo, ko pripravljam to poročilo. Tudi v odboru imam težave z drugimi in v okviru parlamenta z drugimi odbori, naprimer z odborom za ribištvo. Vsi bi morali delovati, tudi s člani komisije, z sodelavci gospoda Kinga in ostalih. Hvala lepo vsem za pripombe, kot rečeno. Računam seveda na vaše sodelovanje in udeležbo. Od sedaj naprej bomo delali v okviru pisnega postopka. Upam, da bomo oblikovali poročilo, ki bo zbudilo več zanimanja, ki bo interesantno in ki bo imelo toliko večje, večjo težo. Hvala še enkrat vsem za izmenjavo mnenja. Hvala, Ana. Predne se odločimo, kakšen bo rok za predloge sprememb, se obravičujem, pri nas je tudi generalni trgovat za regije. Prisluhnili smo vodi generalnega direktorata Mare, z nami je pa tudi gospod Rodriguez, ki je namestnik vodje generalnega direktorata za regionalno sodelovanje. Tako da prosim, predstavite tudi svoje mnenje. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica v parih besedah bi samo rad povedal, da podpiramo poročilo gospoda Kadeka, ki se nanaša na atlantsko strategijo. V celoti se strinjam s tem, kar so povedali predstavniki različnih skupin. Za nas je pomembno predvsem to, kakšen vpliv bo imela strategija pri nadaljem načrtovanju strateškega okvira za prihodne obdobje, kakšen vpliv bo imela na posamezne sklade. To je pomembno imeti v mislih, ko se pogovarjamo o tej strategiji in tudi, ko jo izvajamo. Omenjali so se tudi operativni programi, partnerske pogodbe, ki se lahko sklenajo. Zakonodajni svežen jasno kaže na to, da je strategija pomembna. To je strategija, ki se nanaša v tem primeru na Atlantsko regijo, pri tem bi morali upoštevati vse potrebe strategije, predvsem potrebe posameznih regij, vse to bi morali predvideti tudi v večletnem finančnem okviru in v posameznih operativnih programih. Mi bomo spremljali razpravo o tem poročilu, ko bomo zaključili s svojim delom, pa bomo pripravili seveda ustrezen akcijski načrt, ki bo pomagal pri izvajanju te strategije. Hvala. In zdaj je edina odločitev, ki jo moramo narediti. Edina odločitev, ki jo moramo sprijeti danes, je časovni rok za predloge sprememb. Predlagam en teden do 15. maja do 12. ure zvečer do polnoči, torej. Oziroma do 12. ure opovdne. edina rešitev, ki jo imam, je, da pred nadaljevanjem seje prekinemo sejo za 20-25 minut. Čez 20 minut bomo torej nadaljevali z razpravo s štirimi glavnimi regionalnimi oziroma lokalnimi organizacijami v Evropi. Pabim vas torej, da se vrnete v dvorano čez približno 20 minut. Sestanek oziroma seja pa je zaenkrat prekinjena. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim usedite se, da lahko nadaljujemo sejo. Še enkrat lepo zdrav sem skupaj, še posebej tistim, ki so bili povabljeni na našo sejo. Naj vas obvestim, da se sestanek prenaša tudi prek spleta, tako da se prosim nasmehnite, ko govorite in bodite veseli. Tokrat imamo izjemoma sestanek z vsemi predsedniki večjih regionalnih in lokalnih organizacij v Evropi. In ta sestanek je seveda povezan z našo razpravo o prihodni kohezijski politiki od 2014 do 2020. Gre za pobudo naših kolegov iz organizacij regiji, še posebej gospoda Žoniva Ledrijana, ki je predsednik konference perifernih obmorskih regij, bil je zelo aktiven, zato bi se, nam, bi se mu rada danes zahvalila. Za nas je zelo pomembno, da vam prisluhnemo tudi v živo. Dobili smo različne dokumente, jih prebrali in obravnavali. Vseeno pa je izjemno pomembno, da vam lahko tukaj uživo zastavljamo vprašanja, se lahko z vami pogovarjamo, še posebej v tem času, ko pripravljamo predloge spremem za vse te uredbe v mesecu maju. Imeli bomo tudi začetno glasovanje o prihodnjih uredbah in to že meseca julija. Želimo pripraviti dnevni red, ki vsebuje sprejemanje novih zakonodajnih aktov do konca tega leta. Seveda pa bomo poskušali ostati zelo dinamični tudi pri pripravi samega proračuna v sklopu večletnega finančnega okvira. Seveda ne moremo zaključiti dela na uredbah brez končnih sklepov glede financiranja. Vseeno pa poskušamo narediti vse, da bi se izognili morebitnim zamudam pri vzpostavljanju nove finančne perspektive za leto 2014. Danes smo torej tukaj z vami. Pozdravljam vse štiri organizacije in predstavnike. Žani Vladrijan je predsednik konference perifernih obmorskih regij CPMR. Gospa Mišel Saban je predsednica Skupščine Evropski regi AER. Dobrodošli. Z nami je tudi predstavnica Sveta Evropskih občin in regij, gospod Volvan Šuster se nam žal ni uspel pridružiti, zato je z nami gospa Guderson, ki je predsedujoča platformi za občine in razvoj. Z nami pa je tudi gospod Tilsli, član izvršnega odbora Eurocities. Vsi skupaj dobrodošli. Prosim vas, da se pri predstavitvah omejite na približno 10-15 minut, tako da bomo imeli dovolj časa za postavljanje vprašanj in komentarje. In s tem bi rada povabila gospoda Ludrijana, da začne. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, na začetku svojega govora bi se vam rad zahvalil za to vabilo, da danes z vami izmenjam mnenja o zakonodajnem svežnju, ki se nanaša na kohezijsko politiko. Kot ste že sami povedali, je konferenca perifernih obmorskih regij tesno vključena v delo, ki ga upravlja Evropski parlament, odkar je komisija jeseni jani lani predstavila zakonodajni svežen. Z veseljem bomo predstavili tudi svoje mnenje o tem dosjeju. To mnenje seveda temelji na izkušnjah naših regij in skupnosti. Vemo, kako napredujejo pogajanja o kohezijskem svežnju. Sedaj ne podajamo več splošnih pripomp in argumentov. Kot predstavnik CPMR-ja sem tudi predložil določene predloge sprememb. Naš cilj pa je, da bi bili aktivno vključeni v vaše razmišljanje o kohezijskem svežnju, ki bo dejansko koristil regijam. Glede na to, da smo vse štiri organizacije naklonjene integriranemu pristopu, smo se tudi vsi štiri odločili, da bomo zauzeli tak integriran pristop. Sam bom govoril o točkah, ki so vezane na pogojevanje, potem bom besedo predal gospe Saban, ki bo povedala nekaj več o teh posameznih tematikah, ki ste jih združili. V sklope gospa Gunnarsson se bo ukvarjala s partnerstvom, upravljanjem na večjih ravneh. Gospod Tilsli iz Eurocities pa bo zaključil naše predstavitve, govoril bo o urbani dimenziji kohezijskega svežnja. Preden se sam lotim prve točke, bi rad povedal, da se večinoma strinjamo s začasnim poročilom gospe Krel in gospoda Van Nistelroja. To poročilo je bilo objavljeno aprila, nam ustreza in vam tudi čestitamo za opravljeno delo. Čestitamo vam tudi za stališča, ki ste jih zauzeli, ker so blizu stališčem, ki jih zauzemamo mi. Par besed o makroekonomskem pogojevanju. Strinjamo se z vašim stališčem. Vi ste kritični do tega odnosa, ki ga komisija vzpostavlja med uspešnostjo, ki se nanaša na izvajanje strukturnih skladov in makroekonomsko uspešnostjo držav članic. Poleg tega se strinjamo tudi z vašo ugotovitvijo, da se s tem na nezakonit način kaznuje posamezne regije, ravno zaradi tega izvajanja makroekonomskega pogojevanja. Zato se sprašujemo, zakaj se to vrstno pogojevanje uporablja samo za kohezijsko politiko in ne za ostale politike, ki se financirajo iz evropskega proračuna. Če upoštevamo težke finančne okoliščine, to ste omenili tudi sama, gospa predsednica, ko ste podali uvodni govor, in glede na to, da so pogajanja v svetu odvisna predvsem od virov, smo se želeli pripraviti tudi na to, da bo neke vrste makroekonomsko pogojevanje vključeno v zakonodajni okvir, čeprav se vaš odbor s tem ne strinja. Zato se je nam zdelo smiselno, da predlagamo spremembe k členu 21 splošne uredbe o makrogospodarskem pogojevanju. Kakšne spremembe predlagamo? Najprej Če bi prišlo do prekinitve izvajanja strukturnih skladov, potem bi ta prekinitev morala zadevati samo finančne obveznosti in ne plačila. S tem ne bi vplivali na projekte, ki jih trenutno financiramo, niti ne bi ovirali upravljalske organe, da razporedijo sredstva. Zato se zazemamo za to, da črtate besedo plačila iz člena 21. Poleg tega bi komisija morala avtomatično pridružiti v svoje delo tudi organe, ki upravljajo strukturne sklade, delati z njimi, če treba naj se spremenijo tudi partnerske pogodbe in programi. Zato predlagamo, da se doda odstavek v tem smislu, zato da bi podarili to pomembno vprašanje. Na koncu pa smo podali še en predlog. Želimo si, da bi se postavila zgorna meja, ko gre za prekinitev zavez. Ta zgorna meja bi morala biti izračunana na osnovi odstavka odstotkovnega deleža BDP-ja posamezne države članice, kot velja tudi za kohezijske sklade. Če se bo torej makroekonomsko pogojevanje izvajalo, bo programe prizadelo samo v določeni meri. Seveda smo se pripravljeni z vami pogovarjati o vseh teh zamislih. Kar zadeva skupni strateški okvir. Ne bom preveč govoril o tem dokumentu, na no, vse zadnje je to samo delovni dokument, ki smo ga ravno kar objavili. Tako kot vi, kolegice in kolegi, smo tudi mi mnenja, da je ta dokument izjemno pomemben in bo odigral pomembno vlogo tudi pri nadaljem usklejevanju in integraciji strukturnih skladov. Tako kot vi, si tudi mi želimo, da bi ta dokument priključili splošni uredbi v obliki priloge, ne pa da se ga sprejme v obliki delegiranega akta, kot to predlaga komisija. Zakaj? Zato, ker smo dosledni ker se nam zdi, da bi moral tudi ta dokument biti predmet pogajanj v parlamentu, sočasno s predlogom uredbe, ki se nanaša na kohezijski svežen. Naši strokovnjaki iz organov za upravljanje so tudi povedali, da delegirani akti komisije lahko prinesejo veliko zmede, predvsem, ko gre za tolmačenje evropske uredbe. Potrebujemo pa zelo jasna, natančna navodila, zato da bi vedeli, kako in kaj. Potem pa še ena pripomba v zvezi s tem. Več doslednosti je treba zagotoviti med skupnim strateškim okvirjem, ko gre za usklajevanje skladov in splošno uredbo strukturnih skladih. Vnesti je treba tudi referenco na skupni strateški okvir in to povezati z zadevnimi členi splošne uredbe. Je pa res, da nas skrbijo nekateri predlogi, ki jih je v skupnem strateškem okviru omenila komisija. Namreč strukturne sklade in gospodarsko upravljanje unije naj bi na nek način povezali. Skupni strateški okvir nikakor ne bi smel biti instrument, s katerim bi škodili upravljanju na večjih ravneh in večletnemu programiranju kohezijskih skladov. Če boste pogojevali pripravo strukturnih skladov z okrepljenim gospodarskim upravljanjem na evropski ravni, kar bi omejili na posamezne države, boste spodkopali samo kohezijsko politiko in njeno dolgoročno legitimnost. Zato predlagamo naslednje. Partnerske pogodbe in operativni programi ne smejo upoštevati izključno specifičnih priporočil za posamezno državo, oziroma jih lahko upoštevajo šele v začetni fazi programiranja, skladno s členom 87, ne pa na splošno, ker bi na tak način tudi spoštovali načelo večletnega programiranja, to je ključni koncept kohezijske politike. Za zaključek tega poglavja o pogojevanju pa bi vam rad predstavil še naše stališče glede ex ante pogojev. Z velikim mero, veliko mero zadovoljstva ugotavljam, da svet in poročilo gospe Krel in gospoda Valnistelroja podarjajo, da mora ex ante pogojevanje imeti neposredno povezavo s strukturnimi skladi. To podpiramo tudi mi. Gremo še nekoliko dlje in predlagamo sledeče. Ex ante pogoji bi morali biti namenjeni samo izboljšanju kohezijske politike. To bi moral biti edini cilj. Kar nekaj pogojev ste predlagali, ko gre naprimer za splošno usklajeno s evropskim pravnim redom. Mislim, da strukturnih skladov ne bi smeli vezati na izvajanje teh predpisov in uredb. V četrti prilogi splošne uredbe najdemo kar nekaj pogojev, ampak predlagamo, da se to črta, ker se s tem zagotavlja samo prenos direktiv, ki so tako ali tako že uveljavi. Potem pa še rok za izvajanje ukrepov, zato da bi tudi izpolnili eksante pogoje. Mislim, da bi ta rok morali podaljšati do 31. decembra 2017. S tem bi se izognili temu, da bi prišlo do prevelike upravne obremenitve na samem začetku programskega obdobja. Člen 87 splošne uredbe bi morali zato spremeniti v tej smeri. Za zaključek pa bi rad povedal še par specifičnih pripomp v zvezi s tretjim členom uredbe, ki se nanaša na Evropski sklad za razvoj podeželja. Posamezne organizacije in tudi CPMR podpirajo tematsko združevanje v okviru tega sklada. Izkušnje iz regij pa kažejo, da bi bilo smotrno razširiti ukrepe iz tega sklada, ker bi s tem spodbujali tudi infrastrukturne projekte v najbolj bogatih regijah. Ta sklad v velikem številu držav opravlja funkcijo vzvoda za zbiranje zasebnih naložb, še posebej, ko gre za širokopasovne internetne povezave in hitre internetne povezave tudi članice našega združenja menijo, da bi morali bolj ulagati v internetne povezave, zato smo podali ta predlog. Drugo, sklad ima pomemben vpliv na okolje, zlasti v nekaterih regijah, zato ker se s tem skladom financirajo tudi trajnostne prometne rešitve v regijah in v mestih. Nekatere regije trpijo zaradi posebnih značilnosti, naprimer skandinavske regije ali pa otoška območja. Ta sklad se tam uporablja za specifične potrebe teh regij. Podpiramo mala in srednje velika podjetja pri inovativnosti, podpiramo tudi vse infrastrukturne projekte, prometne projekte. Zato si želimo, da bi črtali odstavek v tretjem členu uredbe o tem skladu, ki omejuje področje uporabe tega sklada na najbolj razvite regije. Več primerov vsem tem najdete v dokumentu, ki smo ga predložili in tudi v predlogih sprememb, ki smo jih podali na kohezijski sklad. Zagotovo se bomo k temu vrnili med razpravo. To so predlogi, ki sem jih sam želel predstaviti v imeru CPMR-a. Besedo pa sedaj predajam kolegici Saban. Se opravičujem, ker sem danes nekoliko hripal. Eh, Najlepša hvala. Izvolite, gospa Saban. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Sama bi se vam rada zahvalila, ker nas danes gostite. Hvala, ker ste regionalnim organizacijam tudi dali priložnost, da podajo svoje mnenje o zakonodajnem svežnju, ki se nanaša na prihodnjo kohezijsko politiko. Regije, članice naše organizacije dajo velik pomen temu razvojnemu političnemu instrumentu. To smo že imeli priložnost podariti oktobra lani v San Pöltnu v Avstriji, ko smo komisarju Hanu in takratnemu polskemu predsedstvu tudi predali svoj manifest. Mislim, da bi morala kohezijska politika ostati integrirana, fleksibilna, da bi morala upoštevati tudi globalno regionalno danost spodbujati bi morala gospodarske dejavnosti, zmanjšati bi morala razlike med regijami in znotraj posameznih regij, tudi ko gre za socialne razlike. Ozemlja se med seboj razlikujejo, ozemlja imajo različne potencijale, ozemlja imajo svoje posebne značilnosti, prednosti in pomankljivosti. Vse to so razlogi, zakaj bi jih morali že vnaprej vključevati v opredeljevanje ciljev, v izvajanje finančnih projektov, v izvajanje eh, skladov Evropske unije, ob koncu pa bi morali skupaj z njimi oceniti globalno strategijo. Tako mi gledamo na kohezijsko politiko. Ali to pomeni, da ta kohezija oziroma politika ni skladna z cilji, ki so opredeljeni v skupnem strateškem okviru? Mislim, da ne. Ravno nasprotno. Izbrali smo si prednostne naloge, to je pomembno, če želimo uspešno delovati, še posebej v času krize, v kateri živimo. Poleg tega je zelo pomembno v tem obdobju krize to, da vemo, kaj državljani od nas pričakujejo, kaj pričakujejo od institucij Evropske unije. Pričakujejo trajnostno rast. To so jasno pokazali v zadnjih mesecih. Tematsko združevanje je lahko uspešno, vendar bi morali tudi v zvezi s tem opozoriti na nekaj stvari. Regije bi morali imeti čim večji manevrski prostor pri izvajanju politik, ki so smiselne za posamezno ozemlje. Ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru posameznih tematskih sklopov, morajo biti natančno opredeljeni in skladni strategijo Evropa 2020. Ne smemo ponavljati napak iz Lizbonske strategije. Takrat smo stavili na trajnostno, pametno rast, vendar je bila to bolj pobožna želja kot počinkovita politika zato bi morala biti politika koristna na teritorijalni ravni. Gospe in gospodje, ključne dejavnosti, ki izhajajo iz te politike, morajo biti indikativni. Dajati morajo samo neke stočnice za razmislek vseh pristojnih organov na regionalni ravni. Ti so tisti, ki bi morali sklepati partnerstva skladno s specifičnimi lasnostmi posamezne regije rigidni, enotni pogoji in ukrepi na evropski ravni, ki bi jih usiljevali na regionalno raven, ne bi imeli nobenih koristi, nobenega smisla. Uskladiti je treba, po mnenju nekaterih, tudi življenski standard, ampak to bomo težko dosegli. Potrebujemo jasna pravila, ne takšna, ki bodo ravno v nasprotju s cilji, ki jih želimo doseči. Sicer bodo regije samo počele tisto, kar je v njihovem interesu in se skušale izogniti pravilom. Naprimer, ko gre za javne zgradbe, ki naj bi bile zgrajene tako, da bi porabljale čim manj energije, nekatere regije se seveda že zauzemajo za to. Obstaja pa tveganje, da bodo projekti na teritorijalni ravni neprimerni za posamezno regijo, kar pomeni, da bi bili ne samo neprimerni, ampak bi z njimi tudi nesmotrno porabljali sredstva. Potrebujemo boljšo prometno infrastrukturo, upoštevati je treba tudi pristanišča in računsko sodišče v zvezi s tem pripravilo poročilo in jasno pokazalo, kako so se neprimerno porabljala sredstva. Člena 10 in 11 skupne uredbe bi morali spremeniti tako, da bi po formulaciji ključne dejavnosti zapisali še, da so indikativne. Druga zadeva, ki bi jo rada omenila, pa je, kakšno mesto zauzemajo regije v okviru partnerskih pogodb med državo članico in komisijo, ko gre za posamezna tematska področja. Ne gre za to, da bi postavljali pod vprašaj tematsko združevanje, ravno nasprotja. Posamezne regije se želijo osredotočiti na omejeno število političnih prednostnih nalog. Številne regije to že sedaj počnejo. Vendar drži tudi to, da evropske institucije izvajajo poenotene ukrepe povsod po Evropski uniji. Pomembno je, da države članice ne bodo izvajale samo omejenih prednostnih nalog na nacionalni ravni. Pristop od spodaj na vzgor večstopensko upravljanje na večjih ravneh morajo prevladati v vsaki fazi projekta. Zakaj? Zato, ker so regije tiste, ki najbolje ocenjujejo svoje šibkosti, svoje težave, svoje prednosti in razvojne potencijale. Brez to vrstnega delovanja tudi tematsko združevanje ne bo prineslo uspeha. Dosegli bomo morda kakšen cilj, ampak ne vseh. Tveganje je veliko. Države članice bi morale same opredeljevati prednostne naloge, sredstva porazdeliti med posamezne strategije v regijah. Vse je treba prilagoditi danostim na določenem ozemlju. Omejene prednostne naloge torej treba opredeliti na regionalni ravni, potem potrditi tudi na nacionalni ravni. V zadnjem delovnem dokumentu komisije je jasno podarjeno, da bi morali že na samem začetku vključevati tudi regionalne organe, ko pripravljamo posamezne projekte. Tako da smo prvi korak že storili, vendar treba stvari zapisati tudi v zakonodajo. V členu 16 skupne uredbe bi morali zapisati, da države članice osmerjajo, svojo podporo skladno s specifičnimi pravili, ki veljajo za sklade in sicer v partnerstvu z regionalnimi organi, zato ker bomo samo tako upoštevali dejanske potrebe posameznih ozemelj. Še zadnja zadeva. Tematsko združevanje in strategija Evropa 2020. Ne bi smeli pozabiti na ključni cilj skupnega strateškega okvira, to pa je socialna, gospodarska in teritorijalna kohezija. Teritorijalna perspektiva je ena od najbolj pomembnih tematik, tudi ko gre za oblikovanje smernic posameznih programov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi morali čim bolj izkoristiti sredstva, ki jih imamo na voljo za posamezno regijo, podariti prednosti te regije. Člen 9 skupne uredbe bi morali dopolniti naslednji način. Vsak sklad, ki izhaja iz skupnega strateškega okvira, mora podpirati tematske cilje skladno z misijami, ki so bile opredeljene, zato da se tudi uresniči strategija unije za trajnostno, inteligentno in vključujočo rast. S tem bomo opredelili tudi cilj iz člena 177 pogodbe o delovanju Evropske unije. Tematsko združevanje je treba vključiti v strategijo Evropa 2020. S tem bomo zagotovili boljšo teritorijalno kohezijo, ki je v samem srcu razvojnega projekta Unije. V to smo prepričani in edino na tak način bomo po našem mnenju tudi uspeli pri naslednji kohezijski politiki. Ta bo služila kot vzvod za rast, vendar pod pogojem in samo pod pogojem, če bodo tudi regionalni organi imeli pravico, da urejajo svoje ozemlje. Hvala. Like madam... Hvala lepa. Sedaj pa eh, dobi besedo gospod Karola Gunnarsson, ki bo spregovorila v imenu Cemra. Hvala lepa, gospa predsednica. Lepo se vam zahvaljujem za povabilo na to srečanje. Mi smo predstavniki regionalnega in lokalnega nivoja in na ta način smo dobili dobro priložnost, da spregovorimo o temah, ki se nam zdijo posebej pomembne. CEMARA predstavlja več kot 100 tisoč regij in regij občin v skoraj da 40 evropskih državah. Poskušamo zastopati regionalni in lokalni nivo naše interese, tako kot tudi drugi kolegi, ki so danes tukaj. Če si pogledamo aktualno programsko obdobje, potem vidimo, da so v nekaterih državah izvedli študije in ocene in ti se ukvarjajo s posledicami in pregledana so bila tudi izvajanja programov. Sedaj pa je treba iz teh izsledkov potegniti lekcije. Kot je povedala gospa Sabon, lahko ugotovimo, da lizbonska strategija ni bila uspešna. Med drugim zato, po mojem mnenju, kjer lokalni in, ker lokalna in regionalna raven ni bila dovolj vključena. To so sklepi, ki jih lahko potegnemo. In k tem sklepom sodi to, da Lizbonska strategija torej ni bila dovolj uspešna in da moramo sedaj sklepati, da je Evropa tudi zaradi trega v finančni in gospodarski krizi in ta zadeva vse države članice. Novo pro programsko obdobje pa temelji na strategiji 2020, na trajnosti, na konkurenčnosti in tako naprej. In prepričani smo, da bi lahko dosegli mnogo boljši rezultat za naslednje programsko obdobje, če bi vključili tudi regionalno in lokalno raven. Zlasti bi rada opozorila na načelo partnerstva. V CEMRO podpiramo to načelo partnerstva in to zelo močno, kajti po našem mnenju gre tukaj za splošno načelo, za načelo ravnanja oziroma ukrepanja na ravni evropskih politik kajti to je načelo, ki vključuje regionalno in eh, lokalno raven, oziroma to je načelo, ki zelo zadeva te ravni. In zato smo zelo pozitivni. Do, oziroma zato menimo, da eh, je poročilo gospoda Van, Van Nistelrooja in pa gospe Krel zelo dobro. Kajti lahko ugotovimo, da so, sta eh, vključila tudi stališča regionalne in lokalne ravni. Nekaj bi rada povdarila. Organi na lokalni in regionalni ravni morajo biti celovito vključeni ne samo pri, pri pripravi programov ali pa pri pripravi partnerskih pogodb, ampak eh, morajo biti vključeni v vse faze izvajanja kohezijske politike. In če si pogledamo osnutek poročila gospoda Van, eh, Van Nistelrooja in pa gospe Krel in pa če si pogledamo tudi komentar o predlogu spremembe v zvezi s četrtim odstavkom četrtega člena, to je predlog spremembe 19. In če si pogledamo, kaj je tukaj rečeno, torej zakaj je ta točka tako pomembna, potem se mi zdi, da je tukaj zelo dobro povzeto stališče lokalnih in regionalnih oblasti. Tukaj je zapisano, da je treba upoštevati upravljanje na več nivojih in partnerstvo in da je treba oboje ukrepiti, kajti to je predpogoj za to, da bomo dosegli cilje Evropske unije. Nadalje je pomembno, da je to partnersko načelo uh, vključeno tudi v kodeks ravnanja. Potrebujemo pa jasno opredelitev tega, kaj so partnerji. In različne partnerje je treba vključiti v politični proces. In to, kar želimo podariti mi na lokalni in regionalni ravni, je sledeče. Lokalne in regionalne oblasti je treba obravnavati kot partnerje in ne kot interesne organizacije, kot lobiste ali kot kaj drugega. Menimo, da bo uspeh programa odvisen od tega, če bomo vključili vse različne partnerje. Tudi javni organi v lokalni, na lokalni ravni morajo dobiti posebno ulogo zaradi legitimnosti, kajti ljudstvo je te oblasti izbralo, eh, pa tudi zaradi uloge, ki jo odigrajo lokalne oblasti pa tudi zaradi odgovornosti teh organov za načrtovanje. Zlasti gre tukaj za odgovornost za gospodarsko načrtovanje, kajti za to so odgovorni organi na lokalni ravni. Razdelili smo, smo vam naše predloge za spremembe. Naj povdarim peti člen, točka ena. V zvezi s tem smo mnenja, da bi morali organi lokalne oblasti skupaj z državami članicami organizirati partnerstva. Med drugim gre za to, da bi bili organi lokalnih ravni razumljeni kot partnerji in ne kot deležniki. In izrazili smo se tudi o kodeksu ravnanja. Najprej je treba jasno opredeliti, kaj so partnerji, kaj so partnerstva. Kajti po našem mnenju bi obstajalo tveganje, če to ne bi dobro opredelili, če odnosi do držav članic ne bi bili zadostno pojasneni ni dobro, da bi imeli nejasne opredelitve partnerjev. Naj se za sklep še zahvalim za povabilo na to srečanje in tisti del besedila, ki sem ga omenila, vam bomo tudi razdelili. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Paul Tilsley, eh, član izvršnega odbora Eurocities. Hvala lepa. Zahvaljujem se odboru regiji za povabilo na današnji sestanek. Moj ime je Paul Tilsley in sem namestnik eh, vodje eh, mestnega sveta Birminghama. Tekom let je naše mesto dobilo okrog 450 milijonov evrov iz eh, proračuna Evropske unije in to je imelo celovit vpliv na gospodarstvo našega mesta. Toda še vedno je treba postoriti marsikaj tradicionalna proizvodna osnova mesta še vedno močno upada in sicer ta hip za 15 odstotkov. Gospodarska kriza to pomeni, da se je stopna brezposelnosti ustalila na 12,8 odstotka in obstaja velik potencial za nadaljne izkoriščanje raziskav in inovacij, ki prihajajo iz naših univerz. Brez ulaganja Evropske unije v to mesto v zadnjih 25 letih bi bil Birmingham kot Detroit. Danes pa ne predstavljam samo enega mesta, ampak predstavljam Eurocities. To je omrežje evropskih 140 velikih mest. In predstavljamo politično platformo, zato da lahko spregovorimo z enim glasom na evropski ravni. Predlog Evropske komisije o urbani razsežnosti kohezijske politike je bil predmet razprav v zadnjih šestih mesecih. Danes bom podal svoje predloge o predlaganih instrumentih. Preden pa začnem, bi rad povdaril eno naših poglavitnih točk nove instrumenti bo, bo, bodo povsem učinkoviti samo, če bo upravljanje pravilno. Velika mesta morajo biti neposredno vključena v nacionalni proces določanja investicijskih prioritet. Treba je ukrepiti ulogo mest in če bomo to storili, bo to ključnega pomena, da bomo zagotovili učinkovito upravljanje na več ravneh koherentne strategije in pa, da bomo dobili boljšo vrednost za denar. Ta poglavitna načela morajo biti sprejeta. Če se to ne bo zgodilo, potem regionalna politika ne bo povsem optimizirana in tega si ne moramo dovoliti. Sedaj bi se rad posvetil določanju oziroma namenjanju sredstev za mesta. Verjetno se zavedate, da komisija predlaga pet odstotno minimalno dodelevanje za integrirani trajnostni urbani razvoj. Seveda, to ni pet odstotkov za mesta, To je minimalna dodelitev za integrirana teritorijalna ulaganja. Kajti ne nazadnje, 75 odstotkov evropskega prebivalstva živi v mestih in zato urbana območja zaslužijo večji delež ulagen Evropske unije kot samo 5 odstotkov. Ta minimum pa bo spodbodel integrirani pristop in bo pomagal v mestih v tistih regijah, kjer so se urbani ukrepi zanemarjali v tem finančnem obdobju. To da jasno mora biti, da je, pet, da, da je teh pet odstotkov samo minimum. Če bi uporabljali samo to minimalno stopno, potem bi urbana območja izgubila oziroma bi bila na slabšem kot v tekočem programskem obdobju. In to ne more biti cilj komisijske oziroma namena komisije, da bi zagotovila urbano agendo za Evropo. Zato bi morali pozvati države članice, da ne smejo znižati splošnega financiranja za urbane ukrepe v primerjavi z sedanjim položajem. Imeti moramo močno urbano razsežnost in sicer v vseh programih. Sedaj pa prehajam k predlaganemu instrumentu, ki se imenuje eh, integrirano teritorijalno investiranje oziroma IT. V eh, Eurocities verjamemo, da je ta instrument pozitiven iz treh razlogov. Prvič poudarja in krepi vidnost integriranega eh, trajnostnega urbanega razvoja. Drugič, zagotavlja zelo potrebno prožnost v smislu geografskega obsega za eh, programe in pa za izvajanje skladov. To bo omogočilo sodelovanje med, eh, sos, med sosedstvi, med mesti, med regijami in med, med ruralnim območjem. In tretjič, upravljanje in izvajanje investicij Evropske unije bo zagotovljeno. Eh, zelo pomemben element je eh, delegiranje financiranja mestom. To pomeni korak naprej za nas. Eh, treba je imeti upravljanje in izvajanje uh, IT-jev e na ravni mest. Mesta bi morala biti tista, ki bi sprejela ali zavrnila to in sicer glede na izkušnje in glede na zmogljivosti. Ne sprememo argumenta, da mesta nimajo dovolj zmogljivosti. Naj vam zagotovim, da obstajajo številna mesta, ki imajo zmogljivosti in so pripravljena prevzeti vodilno partnerstvo za drugimi na lokalni ravni. In naj bom tudi jasen. Pri tem mesta in lokalni organi so razvijali oziroma razvijajo in vodijo teritorijalne partnerstva že desetletja, tako da ta pristop ni nič novega za nas. Pomembno je tudi, da so postopki upravljanja IT-jev takšni, da omogočajo kombinacijo Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa eh, kohezijskih eh, skladov. To je edini način, da bo ta instrument lahko motor za integrirano ukrepanje v mestih, zato da bomo sprožili rast in pa potencial, ki bo zagotovil, da bo do ambicije EU 2020 realnost. Ta hip ni jasno, kako ali če bo to izvedljivo v praksi. Močno podpiramo idejo seznama mest, ki so upravičena za določeno namensko financiranje za integrirani trajnostni urbani razvoj. Če bo takšen seznam določen v partnerskih pogodbah ali pa v operacijskih programih, bo to pripomoglo k temu, da bodo ti delegirani mestom. Toda države članice morajo v partnerstvu sa svojimi največjimi mesti razviti jasna in pregledna izborna merila, kako se uvrstiti na seznam. Države članice morajo biti sposobne pokazati, na kakšni podlagi so izbrale mesta, ki sodelujajo. Komisija bi morale zagotoviti, da so države članice odgovorne za to. Ta seznam pa bi lahko seveda vključeval funkcionalna urbana območja, ki v številnih državah, v številnih državah članicah bi to predstavljala njihova poglavitna mesta vozlišča. In sedaj smo končno pri platformi za urbani razvoj, o katerem smo zelo intenzivno razpravljali. Mislimo, da bi to lahko predstavljalo dodano vrednost, če bi omogočalo neposredni dialog med komisijo in mesti in sicer o integriranem eh, trajnostnem urbanem razvoju. Takšna platforma bi pomenila, da bi se mesta učila drugo od druge, druga od druge, da bi. Eh, izmenjevali izkušnje in tako bi lahko izgradili zmogljivosti. Ampak da bi v resnici spodborili integrirani pristop, potrebujemo nekaj, kar gre dlje kot platforma za izmenjavo. Potrebujemo to, da komisija, parlament in države članice sodelujejo in da se dogovorijo za nov način dela. Potrebujemo dejansko ambiciozno urbano agendo. Kajti, to bi pomenilo, da bodo mesta aktivno vključena v oblikovanje in upravljanje operacijskih programov. Vsi evropski komisari in člani parlamenta bi se morali prizadevati za dialog z mestnimi župani in vodje, ko obiskujajo države članice. In tako bi omogočili tudi razne dejavnosti, kot so odprti dnevi in pa sodelovanje z nadborom regij. Torej, Eurocities pravi sledeče. Štiri argumenti. Mesta morajo biti neposredno vključena v partnerstva, ki bodo določala investicijske prioritete. To mora biti jasno zapisano v členu 5 splošne uredbe. Drugič. Potrebujemo močno urbano prioriteto, ki se uporablja za vse investicijske prioritete v členu 5. 5 uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Tretjič, države članice morajo delegirati financiranje mestom in pa funkcionalnim urbanim območjem, tako da eh, se bomo lahko učinkovito lotili lokalnih izzivov. Kajti konec koncev so mesta tista, ki so in ki bodo ključna pri zagotavljanju eh, ozemeljske kohezije in pa ciljev Evrope 2020 na terenu. In četrtič, Potrebujemo eksplicitno in pregledno izbiro mest, ki bodo dobila sredstva in sicer temelječno nacionalnem procesu. Mesta eh, in eh, merila je treba razviti v partnerstvu za mesti. In to mora jasno izhajati iz člena 7 uredbe o evropskem regionalnem razvoju. In sklepna misel. Evropa se hitro spreminja. In sicer v gospodarskem, socialnem in političnem smislu. smo na pragu novega sedemletnega obdobja. In v tem obdobju bodo mesta in meščani v jedro teh sprememb. Potrebujemo orodja in instrumente. Če jih bomo dobili, bomo zagotovili, da bodo imele te spremembe pozitivne in pozitivne posledice. Če pa ne bomo ta hip izkoristili priložnosti in če ne bomo izkoriščili mest, če ne bomo vključili mest v financiranje EU, potem tvegamo, da bodo ambicije Evrope 2020 ostale samo vizija upanja, ki se ne bo uresničila na terenu. Hvala lepa. Hvala lepa. Podali ste zelo močen poziv. Pripravečena sem, da se boste močno odzvali. Sedaj pa bi predlagala, da bi prisluhnili kolegom iz našega odbora, zlasti poročevalcem. Potem pa bi dali besedo komisiji. Z nami je tudi gost iz parlamenta iz eh, Toskane, tudi on se bo pogovarjal z nami. In kolegice in kolegi, prosim, da nam poveste, če želite besedo, tako da bomo lahko izračunali, eh, koliko časa bo imel vsak na voljo. Naj začnem sa poročevalcema za splošno uredbo. Kdo želi besedo? Gospod Lambert. Mislim, da ste tokrat prvi vi, ki želite besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bom spregovoril. Zahvaljujem se tudi za duh, ki je eh, bil jasen v teh prispevkih. Videti je, da obstaja pripravljenost, da bi nadaljevali z ukrepi, kajti ne začenjamo pri ničli, ampak eh, bomo gradili na tradiciji, ki obstaja v Evropi. Tukaj gre za decentralna partnerstva oziroma za sodelovanje s temi partnerstvi. In to želimo ukrepiti v številnih točkah, zato da bi bili kos izzivom zlasti v okviru Evrope 2020. Današnja razprava je zelo primerna in zelo zanimiva. Zlasti za vas, za vaše organizacije je ta razprava pomembna za razmere znotraj držav. Kajti ne smemo vsake tri mesece sestavljati novega načrta. Potrebujemo trajnostne ukrepe, ki jih moramo načrtovati. Pogovarjali smo se tudi s člani odbora regij in vključili smo številne točke, ki se prikrivajo s tem, kar je bilo povedalo danes. Naj omenim nekaj točk. Prvič, partnersko načelo. Na podlagi besedil, ki ste nam jih predložili, bomo to še okrepili, tako da bodo tudi lokalne oblasti v tem členu močneje upoštevane. In končno se vračamo tudi k sledečemu. Še preden začnemo sa partnerstvom, za eh, oblikovanjem programov potrebujemo to partnerstvo na nacionalni ravni. In Parlament bo po našem mnenju odigral pomembno ulogo. Hvala lepa za vašo podporo. In druga točka. Pravzaprav bi imel vprašanje, nekaj, kar me osebno zanima. Smart torej te pametne specializacije za regije. Tukaj smo predlagali Stairway to Excellence ali je to izvedljivo, je to praktično ali lahko na poti do gospodarstva, ki temeli na znanju, dejansko uporabljate ta postopek, lahko kaj poveste o tem? Nekaj ste že povedali o zemeljski koheziji. Vidim, da je zavest tukaj zelo močna, ampak ta Ozemeljska kohezija lahko pomeni tudi sledeče. Če to osredotočamo na enem mestu, potem bi lahko na drugem mestu okropili sodelovanje z regijami, naprimer eh, regije znanja, kajti to so regije, ki so vključene v, program, v aktualne programe. Torej, vprašanje bi bilo, če se da v naših predlogih sprememb rečemo da morajo regije, malo razvite regije, biti vključene tako, da bi prejemale denar iz regionalnega proračuna v sodelovanju z drugimi regijami. Tako, da bi dobili specializacijo v Evropi. Tukaj bi osvetlili tudi inovacijo, izobraževanje, inovacije, zaposlovanje in tako naprej. Kajti tako si predstavljam Evropo v naslednjih 20 letih. Svet se spreminja, svet, svet gre naprej. In vsi so pozorni na to, kje obstaja konkretni razvoj. Ali lahko poveste nekaj v zvezi s temi pobudami? Kajti sam razmišljam o sinergiji v smislu horizont 2020. Hvala lepa za odgovore že vnaprej, hvala lepa za prispevke. Gospa Konstance Krel, tudi poročevalka o splošni uredbi. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Ovodni prispevki so zelo jasno pokazali, da že zelo dolgo dobro sodelujemo, kajti najpomembnejše točke, o katerih ste spregovorili, smo v poglavitnih delih tudi prevzeli v naše poročilo. In mislim, da bo to lahko podprla široka večina v odboru in v parlamentu. V zvezi s dvema točkama bi rada povedala nekaj. Ena točka je vprašanje makroekonomskega pogojevanja. Mislim, da mora zlasti Evropski parlament jasno povedali, povedati, da makroekonomsko pogojevanje in pa gospodarjenje v državah članicah za nacionalnimi proračuni ni neposredno povezano s kohezijsko politiko. To sta dve različni zadevi. Ena stvar je nujno potrebna, to je jasno. To, da kohezijska politika v regijah ne more biti odvisna od tega, kako nacionalne vlade ravnajo sa svojimi financami. Mislim, da moramo zato najti drugačne poti. Zato predlagamo črtanje člena 21.4. Vem, da se ne strinjate s tem vsi, to da mislim, da bomo zato dobili široko večino v odboru in v parlamentu. Ne želimo tega, da bi instrumenti, ki jih imamo sedaj, naprimer kohezijski sklad, da bi preko obstoječih, da bi to črtali. Mislim, da jih potrebujemo. To je iz pravnega vedika tudi smiselno, kajte kohezijski sklad je bil uveden zato, da bi države članice približali um, evro. Zato je kohezijski sklad odvisen od tega, da si države članice prizadevajo in da izpolnjujejo merila za evro. In zato je smiselno, da se tukaj uvajajo sankcije. V resnici pa ni smiselno, da bi razvoj v regijah pospremili z grožnjo, da če se država ne bo dobro odrezala na nacionalni ravni, ne bo več prejemala denarja. To je napačni pristop. Kajti cilj je povezava za kohezijsko politiko. Zato smo dejansko odločno za črtanje 21. člena. V odboru se zelo strinjamo, o tem, da mora biti mestni razvoj jedro kohezijske politike. Ne samo zato, ker tam živi 75 odstotkov eh, evropskega prebivalstva, ampak zato, ker so cilji, ki, so, ki jih želimo doseči za kohezijsko politiko, tisti, ki se bodo dosegali v mestih. Tukaj gre za energetsko učinkovitost, za znižanje izpustov CO2. To so, stvari, ki, to so cilji, ki se bodo upravljali prvi vrsti dosegli v celi. In zato se mi zdi minimum petih odstotkov dejansko samo minimum, kajti mesta so zelo vključena v cilje in ukrepe. In zato mislim, da je zelo pomembno povdariti to, da je mestni razvoj za nas izredno pomemben in da zato, da bomo lahko razvili, da bomo dosegli cilje kohezijske politike. Imamo pa v resnici tudi nekaj dvomov in v zvezi s tem imam tudi vprašanje. Ali je v resnici smiselno organizirati novo platformo za izmenjavo izkušenj med mesti? Ali ne kaže ravno vaša organizacija, vaša institucija, da takšni forumi že obstajajo in da tudi dobro delujejo? Ali ni potem bolj smiselno da bi to okrepili, kot pa da eh, bi uvedli nov forum. Mislim, da to ne bi bilo ravno finančno učinkovito. Poleg tega, mislim, da indikativni seznam mest na začet, da bi, da bi določitev uh, teh seznamov na začetku oblikovanja partnerstva oduzela prožnost. Mislim, da bi morali državam članicam prepustili opredelitev mest ali pa, bi, ali pa opredelitev funkcionalnih eh, regij, kot smo mi predlagali, Mislim, da je treba najprej opredeliti merila, ne pa da se vnaprej določi, ja, ok, eh, Birmingham bomo še naprej podpirali. To ni naša naloga. No, Birmingham bo gotovo še naprej prejemal sredstva. Mislim, da to ni naša naloga. Mislim, da bi morali mi določati merila ne pa sestavljati seznama, ki bi konec koncev vodil k sporom v državah članicam, ali je to dopuščeno ali ne. Kaj ti seveda je jasno, če imamo enkrat seznam, potem obstaja manj možnosti, da bi to kasneje še spreminjali. Pot, ki jo mi predlagamo, je bolj učinkovita za mesta in regije. In zanima me, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem. Hvala lepa. Jan Olbricht. Jan Olbricht. Przewodnicząca, e, ja chciałbym e, e, przede wszystkim podziękować. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil predstavnikom mest in regiji. Zato, da so danes prišli, pa tudi se zahvaljujem za dokumente, ki ste jih predložili rad bi se osredotočil na točke, ki ste jih omenili tudi vi. Ne glede na to, da obstajajo nekateri elementi, ki bi jih lahko različno razumeli oziroma ki bi jih lahko različne organizacije različno razumele. Naprimer, obstajajo elementi, ki so skupni vsem organizacijam, so pa tudi stvari, kjer se mnenja razhajajo. To je normalno, kajti sicer sploh ne bi potrebovali toliko različnih organizacij. Sedaj pa k najpomembnejšim stvarim. Prvi element, ki je prisoten v vseh komentarjih in dokumentih, je vprašanje upravljanja na več ravnih. Zlasti gre tukaj za partnerstvo in pa za kodeks ravnanja. Komisija razpravlja s svetom in postavlja se vprašanje vsebine kodeksa ravnanja. Ali mislite, da bi moral biti ta dokument, eh, dokument eh, na ravni Evropske unije? ali pa bi moral biti ta dokument predmet pogajanj držav članic in partnerjev. Ali torej, kakšen model želimo? In potem so tukaj še partnerski sporazumi. Torej, z drugimi besedami, kdo bo partner? Kaj bo opredelitev partnerja? Koga bi povabili? k oblikovanju partnerske pogodbe? Kakšno bo razmerje med regionalnimi in občinskimi organi in drugimi? To je zelo del delikatno vprašanje, kajti to je povezano z programi financiranja na nacionalni ravni. In ali se bomo ali bomo to določili na evropski ravni ali pa bomo to prepustili državam članicam. Torej, to je vprašanje za vas. Kar pa se tiče partnerskih pogodb, so tukaj številni elementi, ki so pomembni. En element, ki je pomemben, je seznam mest, kot je to omenila že gospa Kril. V parlamentu bomo verjetno, ne bomo, v parlamentu verjetno ne bomo podprli seznama kot takšnega, ampak merila, ki naj bi se e, razvila na nacionalni ravni. Kaj ti? Ne moremo uporabiti načela oziroma rešitve, ki bi bila primerna za vse. Govorimo torej o merilih za dodelitev v višini petih odstotkov. To je zelo pomembno. In tako bo ta seznam vredno odpravljen. V osnutku sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj bom predlagal črtanje sklica na platformo. Tukaj gre za platformo za urbani razvoj. Tu vidimo v odnosu do partnerskih pogodb. V dokumentu je potem omenjen še element, namreč strateški okvir. Kakšen naj bi bil pravni status um, strateškega okvirja? In praževalca sta izdelala tudi predlog o tem. Skupni strateški okvir, ali bo to zakonodajni akt ali delegirani akt? Eh, po našem mnenju bi moral to biti zakonodajni akt oblika pa je še odprta. In tudi vi ste postavili to vprašanje v svojem dokumentu. Torej, kakšni bodo potem odnosi med skladi? In to je še tretji element, ki ga omenjate. In ta je povezan z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Tukaj gre za ulaganja v regije, ki so bolj razvite. To je povezano tudi z tematskim osredotočenjem, ki ga niste postavili pod vprašaj. V zvezi s tem poteka intenzivna razprava in v svojem poročilu bom poskušal predlagati Evropskem parlamentu, da bi črtali to omejitev oziroma omejitev o olaganju v bolj razvite regije. Komisija ima drugačno mnenje o tem, tudi mislim, da kriza opravičuje črtanje teh omejitev. Naj sklenem. Sprašujem vas, kakšno je vaše mnenje o tem, kakšna bi bila najboljša oblika kodeksa ravnanja? Na kakšni ravni bi morali to oblikovati? Hvala lepa. Najlepša hvala. Naj podam splošni komentar, spoštovani kolegice in kolegi. Seznam govornikov je tako dolg, da vas prosim, da ne pridete meje trih minut. Prosim, da se osredotočate predvsem na tiste teme, ki so jih predstavili naši gosti. Johim. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se predstavnikom regiji. Vesel sem, da ste danes prišli k nam in da nas spodbujate pri tej razpravi. Prosil pa bi vas, da se močneje vključite v nacionalne razprave, kajti ti so se gotovo že davno začele. Ugotovili smo, da so cilji kohezijske strateške politike v naslednjem obdobju zelo dotočeni skozi politiko 2020 in vlade nam pravijo, da je treba ukrepiti razvoj in zaposlovanje in sicer s sredstvi kohezijske politike spričo gospodarske krize. In zaskrbljeni smo nad tem, da so to ravno tiste države, ki so dobile največ sredstev od, eh, iz kohezijske in strukturne politike, kar se tiče višine sredstev. In to so tiste države, ki sedaj niso sposobne Eh, sredstva črpati oziroma izvajati tako, da si moramo kar naprej izmišljati nove fin instrumente financiranja. Številni pred menoj so nekaj že omenili in predržujem se jim vprašanjem za komisijo, kako daleč so pogajanja o partnerskih sporazumih. Marca naj bi se to začelo, oziroma ta pogajanja med komisijo in državami članicami in partnerske pogadbe naj bi se določale na, oziroma sprejemale na nacionalni ravni. Zanima me, do kakšne mere je zagotovljena udeležba regij. Kdo predstavlja regije? So to države članice? Ali pa komisija pazi na to, da se upoštevajo regionalni vidiki? Potem me zanima še vprašanje urbanega razvoja. A, tukaj gre za pet odstotkov sredstev, ki naj bi bili predvideni za to v okviru skupnih dodelitev državi članici. Slišal sem že od eh, predstavnikov komisije in pa od tistih, ki so odgovorni za operacijske programe, da je bilo najprej rečeno 5 odstotkov na ravni držav članic ni veliko in da so prioritete druge, namreč eh, cilji Evropske unije 2020 oziroma eh, rast in zaposlovanje. in mesta so uh, tukaj premalo upoštevanja. To pravijo predstavniki pogajanj. Potem poteka razprava tudi v svetu. In videti je, da ne bo prišlo do soglasja v svetu. Slišali smo, da so se nekatere države članice eh, združile v tabor eh, prijatelji boljšega trošanja in ta postavljajo, v te države postavljajo v spredje makropogojevanje, potem so tukaj še druge države članice, ki pravijo, da to ne sodi v okvir kohezijske in strukturne politike. Za nas je kohezijska in um, strukturna politika zlasti regionalna politika. Potem so tu še območja dva tukaj gre za spodbujanje rasti in razvoja. Zanima me, kaj te regije menijo o predlogih komisije. 50 odstotkov za socialni sklad, 80 odstotkov za spodbujanje majhnih in srednje velikih podjetij in samo 20 odstotkov za določanje lastnih težišč. Pri prehodnih obdobjih so te kvote nekoliko nižje. Kaj vi menite o teh kvotah? Hvala. Uh, you, uh... Najlepša hvala. Marija Rigo Emperes, izvolite. Yes, hvala lepa, predsednica. Se upravičujem, ker sem prišla tako pozno, ampak morala sem biti na drugem odboru, zato tudi nisem bila prisotna v dvorani, ko so predstavniki podajali svoje predstavitve. Sicer sem uspela priti dovolj zgodaj, da sem slišala par besed o tem, da je treba sklade dopolniti, da jih je treba čim bolje izkoristiti. Mesta so seveda tista, ki najbolje vedo, kako sredstva porabiti. To je rekel tudi župan Birminghama. Vsi se zauzimamo za to, da bi bili čim bolj učinkoviti, da bi poiskali sinergijo med skladi, da bi sklade dopolnili in da bi se skladi med seboj dopolnjevali. Razumem, da morajo mesto spostaviti neposredno povezavo in dialog z lokalnimi predstavniki, ki tudi najbolje vedo, kakšne so potrebe državljanov, kako spodbuditi ustrezne politike za poslovanja, kako porabiti sredstva za to, da bi izkoristili vse možnosti, ki se ponujajo na področju zaposlovanja, še posebej v času krize. Vsi se seveda zauzemamo za to, da se vzpostavi sinergija, da se skladi med seboj dopolnjujejo, najti treba načine, kako izboljšati delovanje skladov. Razumem, da je Evropski socialni sklad pomemben, nujno potreben instrument v času krize, vendar razumem tudi to, da ga je treba okrepiti, da ga ne moremo kar tako razvodeneti. Vsi se, mislim, da strinjamo s tem, da bi morali pročiti načine, kako izboljšati delovanje tega sklada, kako ga dopolniti, kako upoštevati tudi specifične lastnosti. Kolegica Krel je že povedala, da bi morali upoštevati skupni finančni okvir in znotraj okvira poiskati sinergijo. Nima smisla vzpostavljati novih platform, bolje je, da izkoristimo te, ki jih imamo na voljo, izboljšati je treba njihovo delovanje, predvsem v dobrobi državljanov, ki čakajo na odgovor z naše strani. Najlepša hvala, gospod Kadek. Hvala lepa, gospa predsednica. Par pripomp bi imel glede prispevkov naših gostov. Najprej bi se seveda rad zahvalil vsem predstavnikom za današnje predstavitve in prispevko v zvezi s prihodnjo kohezijsko politiko bi pa rad podaril tudi to, kakšno vlogo ima Evropski parlament skupaj s poslanci v prihodnosti Evropske kohezijske politike. Mislim, da imamo pomembno vlogo. Hvala lepa tudi Konstance in Lamberju za upravljeno delo. Naj podarim, da se mi zdi res dobro, da imamo dva soporočevalca pri tako pomembnem vprašanju. Morda bi lahko podoben način dela uporabili tudi pri drugih vprašanjih v drugih odborih kar zadeva pripombe Jean-Yves Lodriona v imenu CPMR-a, naj povem, da smo nekateri navezani na makroekonomsko pogojevanje, vendar to ne bi smelo biti predmet spora, niti ne bi smelo pogojevanje predstavljati ovire, vsaj ne po našem mnenju. Poleg tega se mi zdi, da bi regije morale sodelovati pri odpravljanju javnega dolga in se to zadevno tudi prilagoditi. Mislim, da je to pomembno. Omenjali ste tudi izvajanje skladov večjo odgovornost regij pri tem. S tem se strinjam. Regije morajo skleniti pogodbe in izvajati vse obveznosti, ki iz pogodb izhajajo. Še zadnja pripomba na mnenje predsednika CPMR-ja. Strinjam se z njim glede informacij, glede komuniciranja, glede načina komuniciranja. O tem bi morali bolj natančno govoriti tudi v okviru kohezijske politike. Potem Mišel Saban. Naj povdarim, da je to tematsko združevanje skladov pomembno, skladno seveda z prednostnimi nalogami strategije EU 2020. Se pa vseeno sprašujem glede zahtev evropskih regij, glede prostega združevanja tematik. To prosto združevanje po njihovi vesti bi lahko privedlo do prevelike razpršenosti, pa tudi dodatne vrednosti, ki jo prinašajo skladi, ne bi uspeli izkoristiti na tak način. Toliko z moje strani, gospod predsednica. Delo, ki ste ga upravila poročevalca, je izvrstno. Preko predlogov sprememb pa bomo tudi poslanci lahko prispevali k izboljšanju besedila. Interesa. Najlepša hvala, gospa Sančez Smit. Hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem današnjim gostom, ki so podali svoje dragocene prispevke, ki se nanašajo na oblikovanje prihodne kohezijske politike. Naj vam povem, da Je Evropski parlament vaš zaveznik, ker se tudi mi zauzemamo za partnersko ambiciozno kohezijsko politiko. Vidim, da se vsi zauzemamo, zato tudi vsi gostje ste to omenili. Dejansko bi morali ustrajati na tem partnerskem vidiku. Vsak organ, lokalni, regionalni, bi moral sodelovati pri oblikovanju evropskih skladov in pri porabi sredstev iz teh skladov za financiranje projektov, ki so tudi del strategije v 2020. Par pripomp. Če je kohezijska politika investicijska politika, ki je namenjena ozemljem, potem se mi zdi, da bi morali poskrbeti za to, da se upoštevajo posebne značilnosti posameznih ozemelj. Je pa res, da bi kohezijsko politiko morali dopolniti z dolgoročno vizijo in strategijo na evropski ravni. Upoštevati je treba to, da s temi sredstvi financiramo evropske politike, ne lokalnih in regionalnih. Zato bi morali v okviru evropskih politik in projektov prinesti dodano vrednost. Glede partnerstva naj povem, da Evropa ne sme zanemariti načela subsidijarnosti, tudi ko sklepa zavezojoča partnerstva, vseeno pa lahko ustraja na tovrstnih partnerstvih. poročevalca imata svoje predloge glede izvajanja teh partnerstev, upam, da se s tem strinjate. Partnerstva morajo biti seveda skladna z medinstitucionalnim okvirom in prilagojena posameznim ozemljem. Partnerstva morajo sklepati države in organi, ki jih države članice opredelijo kot vodilne pri izvajanju politik. Hvala lepa tudi gospodu Ladrijanu, ki je omenil makroekonomsko pogojevanje. O tem se že kar dolgo pogovarjamo. Upam, da bomo v duhu kompromisa uspeli najti rešitev, ki bo vse pritegnila k sodelovanju, tudi ko gre za investicije. Realno učinkovito partnerstvo je pogoj sine qua non, če želimo, da bo kohezijska politika uspešna, če želimo doseči cilje iz strategije EU 2020. Alan Kadek je že povedal, da partnerstvo pomeni udeležbo. S tem bomo tudi zagotovili stabilnost v Evropi. Hvala. Pan Vladimir. Najlepša hvala. Pan Vladimir Manka. Pani predsednička, chcem se podakovati všetkim zastupcom naše. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil našim kolegom, predstavnikom mest in regije. Dobro jih razumem, sam sem bil župan mesta, sedaj pa sem na čelu regije. Dobro razumem, kaj pravijo. Pravijo, da bi morali regijam omogočiti dovolj manevrskega prostora pri odločanju, da bodo lahko so odgovorne za naložbe iz skladu. Strinjam se z 90 odstotki tega, kar smo slišali. Da pa bi rad primer, v katerem bi lahko nadalje razpravljali. Nekatere regije, naprimer, poskrbijo za izolacijo pri zgradbah, druge pa ne. Kakšna je dodana vrednost tega za Evropo? Ko sem postal sam pred dvema letoma in pol vodja regije, sem zahteval takšno izolacijo pri vseh zgradbah. Ugotovili smo, da če imamo velike energetske izgube pri šolskih zgradbah in če investiramo v toplotno izolacijo pri teh zgradbah, bomo prihranili denarje. Denar. In bomo lahko ta denar, ta sredstva uporabili za kaj drugega. S to minimizacijo ogličnega otisa zmanjšamo tudi izpuste CO2 in vsa ta sredstva lahko uporabimo za druge projekte. In to je pozitivna stran takšne toplotne izolacije zgradb. Tako lahko, na primer, sami pridodamo k izpolnjevanju strategije Evropa 2020. Šola lahko uporabi ta denar za pametno izobraževanje, za toplotno izolacijo zgradb. No, toplotna izolacija zgradb je investicija, ki nam omogoči, da prihranimo denar v prihodnosti in ta denar lahko na to vložimo v pametno izobraževanje. Tako težav ni več. Hvala. Ivers Kodars. Najlepša hvala. Rad bi se ozredotočil na eno samo točko v vašem dokumentu, ki bi jo rad citiral. Potrebno je govoriti o partnerjih kot lokalnih in regionalnih oblasteh, ne pa o deležnikih. Gre za dokument iz leta 2012 CMR. ko ste govorili o teritorijalni koheziji, ste govorili o morebitnem financiranju te kohezije. Začeli ste s prvo točko. Veseli smo, da so se načela kohezije spoštovala. Takšen je citat. Ampak to je le deloma res. Če izračunamo, kakšen bo rezultat novega predloga komisije. Je težko ugotoviti, če naj nekaj vključimo ali izključimo, ampak sredstva, ki smo jih imeli prej, so sedaj nižja za 1,5 odstotka. V drugem delu govorite o omejevanju zgornjih meja v točkah 7, 8 in 9. Člani vaše organizacije so proti omejevanju zgornjih mej absorpcije glede na BDP, ki ne vključuje ustrezne raznolikosti situacij. Če se bo zgodil čudež, bo denarja več, ampak samo to ne verjamem. Načelo pa bi rad podprl vaše stališča glede tega odstotka do 2,5. Dejal pa bi tudi naslednje. Če se bomo znašli v situaciji, ko ne bomo imeli na voljo enakih sredstev, kot jih imamo sedaj, in to se lahko zgodi, situacija namreč ni ravno preprosta v Evropi, smo v ekonomski krizi. Predlagam, da vseeno ohranimo ta interval omejevanja zgornjih mej. Sedaj imamo odstotke od 3,2 do 3,5, odvisno od situacije. Če imate 75 odstotkov izkoristka, potem dobite 3,2. Če pa ste niže, pa dobite več. Ne vem, če bo prišlo do sprememb. Podatkov še nimamo in to ni povezano z večletnim finančnim okvirom. Če posoti porabimo 2,5, bomo imeli razpon od 2,25 do 2,75. Sredstva torej ne bodo enaka. Vseeno pa bi morali vsaj deloma upoštevali to, kar ste zapisali, da obstajajo velike razlike med manj razvitimi regijami. Ne moremo vse uvrstiti v eno samo kategorijo. In takšen je moj predlog. Če bi zahtevali više omitev, to ne bi bilo tako preprosto. In še drugi komentar v povezavi se znamom mest. Podpiram poročevalca, podpiram gospoda Olbrihta, gospod Krel. To bi bilo izjemno težko narediti nihče ne ve, kako bi se lahko situacija spremenila. Življenje je zelo dinamično in bolje je, da jasno opredelimo načela tistih regij, ki vsebujejo mesta. Opredelimo lahko kriterije, ki jih lahko na to izvajamo. Ampak, če bi ti kriteriji veljali za nove entitete, če bi na ta način pripravili seznam mest, bi torej te kriterije morali ustrezno spremeniti, tako da bi zaobjeli vsa ta mesta. In s tem bi rad podprl naše poročevalce in se ne bi strinjal s prejšnjim poročevalcem. Hvala. Derek Von. Hvala podprl bi številne zamisli in predloge naših kolegov iz različnih regionalnih organizacij. Podpiram cilje teh organizacij. Glavno vprašanje, ki si ga zastavljam, ki sem si ga zastavljal tekom teh predstavitev, je, kako bomo dosegli to, kar predlagate. Gospa Gonarson, gospa Sabal, sta govorili o vlogi regij, ki naj bi bila velika. Gospa Sabal je, na primer, rekla, da bi morali tematske prednostne naloge določati na regionalni ravni. No, moje vprašanje je, kako bomo to dosegli. Brez dvoma bo ta odbor v Evropskem parlamentu poskušal zagotoviti večji status regiji. Poskušali bomo doseči ustrezno obseditev, ampak brez ustreznih dejavnosti, brez ustreznih ukrepov ne bomo ničesar dosegli. Zato bi bilo dobro, če bi izvedeli, kako želite to doseči dobro za naše delo. Rad bi komentiral tudi besede gospoda Tilzvija, vodja, mes, namestnika vodje mestnega sveta. Mislim, da ste imeli volitve prejšnji teden. Želel sem vam čestitati, ampak morda bi moral malce počakati. Strinjam se, gospod Tilzvi. Mesta so pomembno gospodarsko gonilo. Vsi vemo, kakšni so razlogi za to. A, če imamo naložbe v mesta in urbana področja, potem moramo zagotoviti, da te naložbe niso dobre le za mesta, ampak za širše območje. Temu lahko rečemo urbana območja, pa tudi podeželska območja v bistvu. Gre torej za širšo dobrobit naložb. Zanima me, kako boste vi zagotovili, da se to zgodi, da torej ne zagotovimo prednosti zgolj za mesta sama. Prihajam iz Walesa, kjer nimamo velikih mest, imamo le manjša mesta, tako da se ne bi smeli osredotočiti le na velika mesta. In če bi dovolili državam članicam, da svojimi kriteriji določijo kaj takšnega, s tem se preprosto ne morem strinjati. Natančno moramo določiti, kakšna so ta mesta, kako jih opredelimo. Hvala. Hvala, François. François Afonzi. Hvala, predsednica. Dve pripombi najprej glede makroekonomskega pogojevanja. Naša skupina, kot veste, se v celoti strinja s kritičnimi pripombami, ki so letele na predlog komisije. Za gospoda Ladriona imam eno vprašanje. Če sem prav razumev, Francija odločno podpira pogojevanje, makroekonomsko pogojevanje, to je neko politično vprašanje, ampak pri nas so se stvari tudi v političnem kontekstu spremenile, zato me zanima, če lahko pričakujemo kakšno spremembo tudi glede pogojevanja. Potem pa partnerstvo med eh, Evropsko unijo, državami, regijami. Pri regionalnem razvoju je seveda Evropska unija pomembna, ker opredeljuje prednostne naloge, regije pa opredelijo svoje potrebe. Dober dialog med temi akterji je pomemben, kajti edino na tak način bomo opredelili prave prednostne naloge, pripravili prave operativne programe in dosegli cilje. Vse je torej povezano z partnerstvom med Evropsko unijo in državami članicami. Poročevalca bosta, upam, to bolj poudarila. Namreč v to partnerstvo bi morali čim bolj aktivno vključevati tudi regije. To ni dovolj, seveda zato, ker bi potrebovali bolj jasno filozofijo glede tega, kako naj se Evropska unija pogaja z regijami. Težave se namreč samo stopnjujejo. Večletni finančni okvir se pripravlja, imamo težave, zamujamo. Leto 2014 bo vsak hip tu, kar pomeni, da bodo pogajanja potekala v omejenem času. In če se pogajamo v omejenem času, potem hitro ali prenagljeno odločamo kar pomeni, da bomo storili napake, ki bomo plačevali v obdobju 2014-2020. Potrebujemo torej ustrezen mehanizem za dialog, tako da bodo tudi regije v celoti vključene v delo. Na zadnje ne povem še to, da v predlogu komisije lahko preberemo tudi skrb, da bi jasno opredelili prednostne naloge med posamezne regije. Pri tem bi morali upoštevati tudi merilo razvitosti in uspešnosti regij. Mislim, da je predlog komisije premalo, če ne sploh ne, upošteval člen iz pogodbe, ki se nanaša na to, da bi morali upoštevati posebne lastnosti regij. Tako da tu bi morali biti bolj izvirni. Komisija tudi predlaga, da bi sprožili rezervo za uspešnost pri teh regionalnih programih ali boste s tem samo ponudili sredstva za to, da bi bili bolj produktivni, ne vem. Bolje bi bilo zagotoviti fleksibilnost, da bi se prilagodili uh, ritmu razvoja regij, njihovim lasnostim in značilnostim. Zato se mi zdi, da bi morali še enkrat razmisliti, kako bi prilagodili ta rezervna sredstva za tiste regije, ki imajo posebne lasnosti, ki imajo posebne potrebe po razvoju in te potrebe trenutno premalo upoštevate, ko oblikujete politike, ki veljajo za 500 milijonov prebivalcev. Hvala. Much, Blasek, Najlepša hvala, gospod Vlasek. Eh, pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl samozřejmě. Najlepša Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod in gospodje, rad bi se vam zahvalil za to priložnost. Zahvalil za to, da lahko danes razpravljamo o vseh tih pomembnih temah s predstavniki regi. Naj se zahvalim poročevalcem. Sprejeli so veliko komentarjev, ki so jih podali predstavniki, ki so danes naši gosti. Sedaj pa nekaj vprašanj za naše goste. Prvič, kako ocenjujete načelo partnerstva? Kako je po vašem mnenju vključeno v splošni predlog? Ste z njim zadovoljni? Drugič. A pogrešate kot predstavniki regij neko formalno orodje komunikacije z Evropskim parlamentom in z drugimi institucijami Evropske unije. In tretjič, rad bi se dotaknil potencijalne ovire v sklopu partnerskih pogodb. V tem kontekstu bi lahko uporabili instrumente, naprimer tehnično pomoč za države članice, določena namenska sredstva za vzpostavitev takšnih tehničnih spoz, eh, instrumentov. Kaj menite o tem? Hvala. Besedo predajam gospodu Taradašu, ki je predsedujoči odbora za Evropsko unijo in mednarodne zadeve v regionalnem parlamentu Toskane. Izvolite dve ali tri minute. Hvala predsedujoči, v imenu Toskane danes tu nastopam kot predsednik iz odbora za evropske zadeve iz Toskanskega parlamenta. Par pripomb glede makroekonomskega pogajevanja, partnerskih pogodb in sistema finančnega upravljanja. Lahko povem, da se strinjam z večino ocen, ki so bile danes izražene bodi si strani poročevalcev, bodi si strani ostalih, ki so se oglasili v razpravi makroekonomsko pogojevanje. Toskanska regija meni, da če bi povezali kohezijsko politiko s poštovanjem makroekonomskih pogojev, ki so opredeljeni v okviru evropskega upravljanja gospodarstva na nacionalni ravni, bi bilo to protislovno, vsaj z gospodarskega vidika. Sredstva za rast in razvoj ne moremo uporabiti samo za finančno in gospodarsko stabilnost, zato ker bi morali potem razlikovati med ustreznimi zahtevami, ki jih mora regija spoštovati in politiko zategovanja posov, ki nas pravzaprav ovira. Ta gospodarska kriza je postala celo politična kriza, zato bi morala Evropska unija pravzaprav zaupati v razloge, zakaj je sploh nastala, zakaj je sploh nastala zamisel potem, da se oblikuje skupna Evropa. To je ključnega pomena, če ne želimo tvegati če ne želimo ogroziti obstoja demokracije v Uniji in v posameznih državah članicah. Tako da podpiramo predlog spremembe 44. Potem partnerske pogodbe, člen 5 splošne uredbe za strukturne sklade je tisti, ki opredeljuje ključno vlogo regije. Vem, da so v svetu nastale tudi zamisli, da bi ta člen oklestili, da bi izključili udeležbo regije ali pa jo vsaj omejili samo na oblikovanje partnerskih pogodb. O tem smo danes veliko slišali. Po našem mnenju pa bi morali ohraniti to soudeležbo, celovito soudeležbo regij pri partnerskih pogodbah. Strinjamo se tudi s predlogi sprememb, ki ste jih poročevalca predložila. Potem pa še finančni sistem. To je bolj tehničen problem, drži, vendar smo mnenja, da je predlog, da bi se razširil sistem finančnega upravljanja, tako kot pri kmetijski politiki, tudi na upravljanje strukturnimi skladi, napačen predlog. Namreč gre za drugačno področje, drugačne dejavnosti, ki niso primerljive. Pri strukturnih skladih bi morali stvari upoštevati relativno, to pomeni skladno s časovnim obdobjem posameznega sklada, ne pa da se stvari preverjajo letno oziroma da se popravljajo letno, tako kot velja to pri kmetijskih politikah. Hvala. Najlepša hvala. Dve do tri minute za komisijo, izvolite. Uh, we'll, we'll, all... Najlepša hvala. Naj se najprej v imenu komisije zahvalim odboru za regionalni razvoj za pripravo te razprave. Zelo pomembno je, da slišimo različne mnenja. Ta mnenja potrjujejo naše misli. Predlogi komisije so dobra začetna točka, na kateri lahko gradimo. Zbrali smo kar precejšno mero podpore. Razprava teče predvsem o tem, kako izboljšati to, kar že imamo na mizi. In v tem kontekstu smo z veseljem prisluhnili vašim komentarjem. Naj se dotaknem srčice današnje razprave. Smo v težkih gospodarskih razmerah. Komisija meni, da lahko kohezijska politika odigra pomembno ulogo pri zagotavljanju rasti in novih delovnih mest. Potrebujemo dva elementa, da bomo to dosegli. Prva sestavina, ki jo potrebujemo, je ustrezna usklajenost strategijo Evropa 2020. Potrebno je osredotočiti sredstva, ki jih imamo na voljo. Drugič, potrebno je mobilizirati vse akterje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Potrebujemo obe sestavini, dobro sredotočeno sredstev in sodelovanje vseh akterjev. In konec koncev se potem znajdemo v razpravi o partnerskih pogodbah, kako naj te delujejo. In s tem bi se rad dotaknil komentarjev, ki smo jih danes slišali. Partnerske pogodbe vidimo ne kot partnerstvo med komisijo in državami članicami, ampak kot sporazume med komisijo in državo članico v imenu partnerstva. In o tem želimo tudi razpravljati. Naj odgovorim gospodu Celerju, ki je postavil to vprašanje, kako zagotoviti ustrezno izvajanje partnerstv v sklopu petega člena, ki vsebuje obveznost izvajanja teh partnerstv. Komisija bo pozorno spremljala to izvajanje. Rad bi se dotaknil tudi vprašanja gospoda Alfonsija. Kako naj regije sodelujejo? Partnerska pogodba je seveda mehanizem med velikim številom različnih partnerjev. A pogajanje o operativnih programih je vprašanje, ki ga razrešijo države članice. Nekatere imajo močne regionalne strukture in pri tem primeru lahko takšne pomembne vloge odigrajo regije same. To je jasno. Še nekaj točk, ki so povezane s tem. Tematska osredotočenost. Seveda moramo pri tem upoštevati raznolikost in različne potrebe regij. Zato komisija predlaga, da je mehanizem agregat in da se upravlja na nacionalni ravni ter tako vključuje različne lasnosti različnih regij. In tukaj je dovolj manjerskega prostora za tematsko osredotočenost glede na posebne potrebe regij. In še drugo vprašanje, makroekonomsko pogojevanje. Naj povem, da predlog komisije ni le predlog, kako ustaviti dotok denarja. Ne. Predlog komisije je progresivni mehanizem, s katerim želimo vzpostaviti povezave s pomembnimi ekonomskimi vprašanji. Če si pogledamo 21. člen, tam najdemo prvi korak, ki ga predvidevamo in to je dialog med komisijo ter državami članicami. Dialog, ki teče o partnerskih pogodbah. Če vsi razumemo partnersko pogodbo kot mehanizem, ki vključuje tako države članice, regije in druge deležnike, potem vemo, da smo se znašli v precej bolj kompleksnem procesu. Imamo tudi sankcije, imamo prekinitve, ampak komisija te predvideva le v zadnji, zadnjem elementu, v zadnji fazi. In še vprašanje razvoja platforme za urbani razvoj. Komisija te platforme ni predlagala zato, ker je menila, da potrebujemo novo institucionalno strukturo. Institucije že imamo, tudi organizacije že imamo. To smo predlagali zato, ker menimo, da obstaja potreba po krepitvi kapacitet izmenjav izkušenj, kot je omenil tudi gospod Tilsli. Potrebno je izboljšati izmenjavo med različnimi akteri za, eh, na področju trajnostnega razvoja in institucijami. In komisija še vedno meni, da ta potreba obstaja. In tukaj bom končal. Hvala. Najlepša hvala. Nadaljevali bomo takole besedo bodo dobili vsi predsedniki, če bomo imeli dovolj časa. Lahko kolegice in kolegi dobijo besedo za specifične komentarje. Gospod Lerirjan, izvolite. Euh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Še par dodatnih pripomb bi rad povedal na podlagi svojega uvodnega govora. Najprej hvala lepa vsem za podane pripombe, ugotavljam, da smo kar skladni. Gospod Alfonsi, tu nastopam kot predsednik konference perifernih obmorskih regij. Ne zastopam niti francoske vlade, niti aktualne, niti prihodne francoske vlade, čeprav imam svoja prepričanja glede tega. Kar zadeva periferne regije, naj odgovorim tako vam kot ostalim, da smo razloge, ki smo jih podali, podali zato, ker dejansko predstavljamo periferne in obmorske regije. Več vas je izrazilo pomiseke glede tega, tudi britanski kolega, valižanski kolega, irski kolega. To so pomisleki, ki se pojavljajo tudi v okviru naše konference in zato smo podali predloge sprememb glede posameznih besedil. To so razlogi, ki so nas privedli do tega, da smo še enkrat razpravljali o vprašanju infrastrukture v vseh regijah, bogatih ali revnih. Pri vsem tem je pomembno, da gre za periferne regije naprimer, ko gre za široko pasovne internetne povezave. Tudi, če je regija bogata, je hendikepirana, če je periferna. Ne smemo tem regijam onemogočiti porabo strukturnih skladov za vzpostavljanje infrastrukture, ker jih s tem kaznujemo. To velja za široke internetne povezave in tudi za promet glede tega vidim, da smo enotnega mnenja, ampak za nas je to izjemno pomembno, za vse nas, ki zastopamo periferne in obmorske regije. V istem duhu lahko povem, da smo naklonjeni temu, da se teme združujejo. Organizacija, kot je naša, bi seveda lahko težila k drugačnemu načinu dela, vendar ne, se zauzemamo za to tematsko združevanje, vendar je res, da bi morale vse tematike biti tako odprte, da bi vsaka regija našla sebe in svoje posebne lastnosti v določenem tematskem sklopu, pa naj se gre za energijo, promet, strategijo EU 2020 in tako naprej. Mislim, da glede tega nismo različnega mnenja. Vsaj na podlagi današnje razprave to ugotavljam. Je pa res, da bi morala ta tematska koncentracija oziroma tematsko združevanje biti inteligentno. Sicer se bomo znašli v situaciji sami, ne bomo imeli partnerjev, niti na nacionalni ravni ne. Potem pa še vprašanje partnerstv. Več vas je omenilo to vrstna partnerstva. Za konferenco perifernih obmorskih regij je treba oblikovati Evropski kodeks ravnanja. Najprej smo ga sestavili, potem smo ga omaknili, želeli smo, da bi tudi parlament ponovno izpostavil to vprašanje, da bi oblikoval dokončno besedilo. Sicer bo prišlo do prevelikega tveganja, ker se ne bo nihče v okviru partnerstva okvarjal z zahtevami in potrebami regij. Zato bi moral kodeks ravnanja biti del uredbe. In ta kodeks bi moral biti evropski. Potem pa kar zadeva samo delovanje partnerstv. Naša konferenca je v svojem dokumentu že podarila pojem teritorijalnega pakta, kaj to pomeni, da usporedno s partnerstvi med Unijo in državami članicami o novi generaciji sredstev, tudi kohezijskih sredstev, sklenjamo tudi nek dopolnilni pakt, ki bi bil specifičen za vsako državo, skladno z ulogami in funkcijami regij. Skratka, ta pakt naj bi dopolnil partnerstvo, zato da bi zagotovili aktivno subsidijarnost in ne samo formalno subsidijarnost. Na koncu pa bi rad povedal še par besed o makroekonomskem pogojevanju, glede vsebine same. Naj povem, da konferenca ne podpira makroekonomskega pogojevanja. Sam sem si celo drznil predlagati par kompromisov, zato ker vem, da nekega dne bomo morali skleniti kompromis. Skušal sem ohraniti interes regij, ki jih zastopam, tudi v teh kompromisnih predlogih, ki sem jih opredelil v svojem izhodnem poročilu in v predlogih sprememb, ki sem jih uložil. Upam, da sem sedaj uspel uspel odgovoriti na vse ključne pripombe in pomisleke. Hvala, da ste nas poslušali, hvala, da ste upoštevali naše mnenje in upam, da boste tudi v prihodnje upoštevali pomisleke perifernih obmorskih regij, ki jih neposredno zadeva kohezijska politika. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, za vaš komentar. Sedaj pa gospa Mišel Sabah. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Z žonivom Ladrijanom bi se vam tudi sama zahvalila za vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Upam, da bom lahko odgovorila na vprašanja danes do povdne. Ugotavljam, da obstajajo pričakovanja strani regiji, glede vseh vprašanj, ki ste jih izpostavili. Upam, da se boste strinjali s tem, da je treba natančno opredeliti ulogo regij za prihodnja mesec, mesece in leta, ker je to pomembno. Sama bi se rada odzvala na par pripomb, dve ali tri. Veliko vprašanj ste zastavili gospodu Ladrijanu, kar zadeva tematsko združevanje. Seveda smo temu naklonjeni, vendar bi morali povdariti tudi teritorijalno inteligenco. Izogniti se je treba preveliki razpršenosti in prekrivanju. Zato bi morali regijam dopustiti, da na podlagi lastne inteligentnosti in posebnih značilnosti opredelijo prednostne naloge. To velja še posebej zaradi tega, ker bi morali regijam omogočiti, da ohranijo svojo verodostojnost tudi v okviru partnerskih pogodb. Kakšen naj bo odnos med državami in regijami, države imajo na voljo sredstva, ki jih porabljajo za lastne prednostne naloge in interese. Regije imajo pač svoje interese in prednostne naloge. Regije igrajo pomembno vlogo, ker so neke majhne države, zato je treba res upoštevati celotno sliko. Načelo partnerstv. Zanimalo vas je, kako naj bi vzpostavili to skupno komuniciranje z Evropsko komisijo lahko bi podprli tehnično pomoč, seveda se tem strinjamo, ker bi s tem lahko razširili tudi področje delovanja, lahko bi se bolje seznanili z posameznimi regijami in njihovimi značilnostmi. Bom počasi zaključila, zato ker se mi zdi, da se bomo še kdaj srečali in se o teh vprašanjih pogovarjali. Skupščina evropskih regij si resnično želi, da bi bila ta politika regionalna politika, kar pomeni, da so regije tiste, ki morajo biti vključene v delo, znotraj regij se mora delo upravljati in predvsem bi se morali o vsem pogovarjati z regijami. Mi podpiramo načelo subsidijarnosti in upam, da ga boste spoštovali. Za zaključek pa še en predlog. Seveda je skupščina evropskih regij naklonjena temu, da bi Evropska komisija služila kot nek varuh teh partnerstv, ker je to izjemno pomembno. Hvala. Najlepša hvala za vaše komentarje. Sedaj pa gospa Gunnarsen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za vse zanimive komentarje in vprašanja, ki smo jih slišali. Rada bi se dotaknila treh različnih točk, ki izhajajo iz komentarjev in vprašanj. Najprej povezava med državo in regijami. Razprava, ki smo jo pričali, me malce skrbi. Govorili smo o velikih mestih, ki so gonilo rasti. V zakonodaji se moramo osredotočiti na usklajenost med državo in regijami. Pogledati si moramo, kako lahko lokalni organi pripomorejo, naprimer na področju eh, povnemnih sprememb, eh, ravnanja z odpadki, rasti in podobno. Rast trenutno ni zabeležena le v velikih mestih večina pri rasti BDP-ja se pojavlja v podeželskih območjih. Pomisliti moramo, kako se povezujejo mesta in podeželska območja v sklopu te kohezijske politike. Razmisliti moramo, kakšna je uporabnost strateškega okvira. Z boljšo koordinacijo različnih skladov bomo namreč prišli do boljših rezultatov. Lahko bomo namreč precej bolje uporabili sredstva, ki jih investiramo in bolje uskladili naše delo. S tem bomo dobili pogled na celotno podobo našega dela, ne le na posamezne fragmente. Po našem mnenju potrebujemo zakonodajni akt, ne pa nekakšne delegirane akte, ki dajo pristojnost državam članicam. Glede partnerstv smo prepričani, da potrebujemo opredelitev v sklopu Evropske unije. In to opredelitev partnerstv moramo na to vključiti v kodeks ravnanja. Zavedamo se, da države članice različno tolmačijo sama partnerstva. Obstajajo različni pogledi na to, kako vključiti lokalne in regionalne ravni, kakšne naj bodo njihovi statusi. In ravno zato potrebujemo evropsko opredelitev partnerstva. Hvala. Indeed, Mr... Najlepša hvala, gospod Tilsli. Izvolite. Hvala gospod predsedujoči. Veliko komentarjev smo slišali, težko se lotim vseh, zato bom poskušal odgovoriti na dva vidika. Pametna specializacija in pa seznam mest. Pričakujemo, da bodo operativni programi identificirali posamezne prednosti in slabosti ozemelj na osnovi trajnostni in integrirane razvojne strategije. Pametna specializacija je vidik takšne strategije, še posebej je pomembna v urbanih območjih in pri razvoju urbanih območij na osnovi posameznih znanj in sektorskih posebno, posebnosti. Potrebujemo instrumente, kot je ITI, zato da bomo lahko razvijali programe skupnih naložb. Na ta način bomo lahko razvili učinkovitna partnerstva z velikimi zaposlovalci in univerzami in tako zagotovili rast teh sektorjev. Bolje je potrebno integrirati različne dejavnosti, še posebej tiste, ki se osredotočajo na inovacije, razvoj in razvoj raziskave, pri tem pa je potrebno upoštevati vaše lokalne posebnosti in lokalna gospodarstva. Z instrumenti kot je IT lahko to zagotovimo, naprimer ulagamo lahko v nizkooglične, digitalne in pametne, trajnostne načine prometa. No, seveda pričakujem, da bo Birmingham vključen na seznam mesta, kot tudi Leipzig, pa tudi druga mesta. Sveda mora biti to nacionalni proces. Zagotoviti moramo namreč ustrezne kriterije, s katerimi bomo ocenili. Primernost mest za uvrstitev na ta seznam. Pred šestimi tedni je predsednik Barroso v Kopenhavnu povedal, da bomo pet odstotkov sredstev iz sklada namenili. Glede na strukturne sklade, ki jih imamo, je potrebno vedeti, da številna področja v Zahodnji Evropi ne bodo mogla črpati sredstev iz sklada za regionalni razvoj od leta 2014 naprej. Sklad bo namreč doživel nekatere reze in nacionalne vlade bi naj torej pripravile sezname mest s pomočjo posebnih kriterijev. To je potrebno storiti čim prej, v nasprotnem primeru bomo izgubili, izgubili precej časa za izvajanje programa, kar se je zgodilo tudi v prejšnjem programskem obdobju, še posebej kar se tiče Združenega kraljestva, ko sploh nismo imeli nekega sekundarnega načrta in je na to dolgo trajalo, da smo ga sploh začeli izvajati. Pomembno je, da so mesta uvrščena v ta nacionalni proces. Morajo biti del razprav. To je izjemnega pomena. Gospod Von je govoril o širših urbanih področjih. No, lahko govorim samo o primeru Birminghama, odkudar prihajam. 160 tisoč ljudi vsak dan potuje v Birmingham iz tega širšega okrožja. Vsaka investicija v samo mesto Birmingham je imela tako velike posledice in prednosti za širše področje Birminghama. Ker je Birmingham eno izmed večjih mest v regiji, je prednost velikih investicij bodi si iz sklada za regionalni razvoj ali kakšnega druga sklada imelo velike posledice in velike prednosti za širše območje. Najlepša hvala. Preden končamo, bi se rad zahvalil vsem predstavnikom regionalnih organizacij in vsem drugim za vaše prispevke. Naj vas opomnim tudi, da se bo seja popovdan odvijala v drugi dvorani. Hvala.